Okay, dear colleagues, we can start our meeting. Welcome warmly, Commissioner Vestager. Dobar dan. Na današnjem sestanku pozdravljam gospod Vestager. Preden začnemo z našim dialogom, pa moramo sprejeti še dnevni red. Kdo ogovarja? Ne. Nekaj sporočil. 4. oktobra smo imeli tretji trialog o skladih denarnega trga. Govorili smo o ceni vpliva, o bonitetnih ocenah in tudi o tem, kako poznati stranke bolje, pa tudi tipologijo premoženskih virov. In potem sinov, to je bilo zelo kontroverzno. Naslednji trialog bo 25. oktobra še drugo sporočilo, kot sem že napovedal. In sedaj vas opominjam, da v ponedeljek 17. ne bo sestanka odbora zaradi konference o stabilnosti, ekonomskemu usklajevanju in upravljanju v Bratislavi. In končno naj vas spomnim, da bo izmenjava mnen in ekonomski dialog z Majkom Nunanom, irskim ministrom za finance, v torek 8. novembra. In ostutek dnevnega reda bo poslan v kratkem poslankam in poslancem. Tako, sedaj pa prehajamo na naš strukturni dialog s komisarko za konkurenco Margaret Vestager. Prisrčno pozdravljeni. Moram pa tudi reči, da vam moram čestitati o svojem imenu in verjetno tudi v imenu večine poslank in poslancev za pomembne korake, ki jih je komisija storila, pa tudi, ki ste jih vi storili, kar se tiče državne pomoči in preiskav glede davčnih sodb. Veste, da smo imeli pomemben primer Apple, pa tudi nekateri drugi pomembni primeri, so, moram reči, da je to pomemben temeljni korak. tako kar se tiče izvrševanja odločne konkurenčne politike, pa tudi kar se tiče naslavljanja velike težave prenosa dobičkov in erozije leteh. Torej, se vam zahvaljujem za vaš pogum, za sprejetje teh pogumnih odločitev. 15. junija je komisija sprejela letno poročilo za konkurenco za leto 2015, zato se torej veselimo vaše predstavitve glavnih rezultatov dejavnosti komisije med letom 2015. Seveda pa bomo razpravljali tudi o najbolj nedavnih pomembnih dogodkih. Kot veste, je naš odbor že pripravil poročilo na lasno pobudo, to predvsem gospod Cani po tej razpravi. Sedaj pa še praktična navodila, uvodni nagovor komisarke, potem pa bomo imeli slote pet minut za vprašanje in odgovore. Margaret, prosim, beseda je vaša. Well, thank you very much and uh, thank you. Uh... Najlepše hvala. Hvala za to prijazne besede v vodoma. Kaj ti kar že nekaj časa nisem bila na tem odboru, uh, In zelo sem zadovoljna, da sem lahko danes spet tukaj eh, z vami, da se pogovorimo o tem, kaj smo počeli od takrat. All, uh... Torej, govorila bom predvsem o tem, kako lahko omogočimo delovanje trga, ki naj bo pošten za vse, za podjetja velika in mala, ter seveda za vsa podjetja, ki so vmes tako, da eh, vsi ugotovijo, da imajo res pošteno možnosti poslovanja. Vse ostale naši napori gredo v to smer. Bili smo uh, zaposleni, ko smo v, uh, ustavljali, uh, postavljali pravila o uh, konkurenci na področju državne pomoči, kartele, dominance in tako dalje. Uh, Najkaj naj povem o državni pomoči v vodoma. Veliko državne eh, pomoči je v malih zneskih in ne vpliva na trgovanje na skupnem trgu. V takih primerjih eh, gre za nacionalne vlade, ne pa za komisijo, ki so odgovorne za potrošnjo, za porabo sredstev. Zato smo sprejeli nova pravila oziroma usmeritve glede državnih pomoči. In eh, konkretno smo ilustrirali, kaj se nam eh, zdi, da je popolnoma v pristojnosti držav članic, kajti ne vpliva na skupni trg. Ravno tako smo eh, revidirali uredbo o splošnih skupinskih izjemah Eh, kjer spet so države članice tiste, ki dodajo eh, državno pomoč in pri tem se ne ozirajo na Evropsko komisijo in takih primerov je kar nekaj. To je pravzaprav 90 odstotkov vseh schem državne pomoči. In poskušamo to razširiti eh, na majhne letališča in, oziroma manjše luke in letališča. Eh, sedaj smo eh, v drugi fazi javnega posvetovanja, da spet eh, državam članicam omogočimo samostojno odločanje o tem, kako bodo porobili davkoplačevalski denar na zakonit način za državne pomoči. Potem pa seveda obstaja tudi nezakonita državna pomoč, ki pa izkrivlja notranji trg in sicer v obliki posebnih davčnih obravnav. Komisija se s tem ukvarja že desetletja in uh, pregleduje, kako se davki v bistvu uporabljajo uh, za državno pomoč in selektivno uh, dajanje prednosti. Uh, Irska naj bi zbrala do 30 milijard evrov. Uh, ki so še dolgovani v obliki davk. Prejšnji te, davkov. Prejšnji teden smo, smo uh, si ogledali, uh, kakšne so uh, državne pomoči GDF, GDF Swiss oziroma novo ime ima sedaj podjetje in sicer uh, je to v obliki obdavčitve dobičkov. Obstajajo torej davčni vidiki. Potrebujemo pravo zakonodajo. Zakonodaja, ki eh, zapira luknje za to, da se eh, podjetja lahko izognejo plačilu davkom. Zelo dobro je, da je svet sprejel predlog komisije iz januarja za eh, direktivo proti izogibanju davkov, plačila davkov. In sedaj eh, bomo šli, pripravili poročila za posamezne države članice in v okviru tega boste lahko vi, eh, javnost, eh, mediji in vsi drugi prevzeli svojo odgovornost. Ko o državnih pomočih govorimo, ne smemo pozabiti na banke. Nekaj, kar smo se naučili med bančno krizo, je, da ni pošteno, da bi evropski Dokoplačevalec plačeval za napake bank. Eh, vi, člani Evropskega parlamenta, ste zelo jasno povedali, da je glavna, um, glavni krivec za. Da je glavna odgovornost za izgube bank eh, na strani tistih, ki so eh, upniki. In v okviru osnove, osnutka za direktiv direktivo, eh, smo potem navedli, da so davkoplačevalci izid v skrajni, skrajni sili. In to ne sme prizadeti davkoplačevalcev in malih vrčevalcev nasplotno. nasplošno. Eh, banke lahko eh, hitro zberejo kapital na trgu ali iz privatnih sredstev. To je dobro in skupaj z državami članicami skrbimo za eh, pošteno konkurenco med bankami po vsej Evropi. Zelo pomembno je, da zagotovimo poštenost tako, da zaščitimo um, deponente in da uh, podpiramo tiste scheme, ki uh, nadomeščajo škode uh, tistim um, komitentom bank, eh, ki so investirali v obveznice in bili na ta način zavedeni. Ravno tako smo se ukvarjali tudi z drugimi področji. Tri eh, zadeve smo, eh, na, eh, trv, smo obravnavali, da bi eh, preprečili Google eh, monopolni položaj eh, v povezavi z. Eh, operaterji mobilnih uh, omrežij in odločili smo, da je uh, Google izkoristil uh, svojo dominantno pozicijo na področju iskalnikov in tudi um, izrabil je druge prednosti pri podajanju rezultatov preiskav ampak deloma uh, smo se ukvarjali tudi z hardverom, če lahko tako rečem. Eh, borili uh, smo se proti kartelom in dosti krat se to navezuje na hardver oziroma strojno opremo. Uh, julija smo uh, izdali največjo globo, več kot 2,1 milijard uh, evrov v zgodovini. Um, kaznovanja kartelov. Eh, pet eh, kartelov, ki se v eh, podjetji v kartelu, ki se že 14 let ukvarja za prodajo tovornjakov v Evropi. Upam, da smo poslali zelo jasno trgovino, da oblikovanje kartelov se ne splača. In eh, teh pet podjetij proizvede devet od deset eh, velikih tovornjakov zelo dobro kaže, eh, kako to vpliva na vse druge podjetja v Evropi, ki jih je na sto in tisoče, tisoče transportnih podjetij, kateri glavni eh, orodje je ravno tovornjak. V prihajajočih mesecih eh, se bomo osredotočili na še eno drugo vsebinsko zadevo v gospodarstvu. Več kot eh, polovit, petina izpuščav toplogrednih plinov prihaja iz transporta, tako naprimer železnice eh, so navezane na, na to dejstvo in tudi v povezavi z razumnimi cenami. Zato smo v to smer naredili pomemben korak. Pravo konkurenco pa bomo dosegli le, če bo to del vsakdana v sektorju. Pri, tudi na področju eh, farmacevtska trga smo omogočili konkurenco. Osredotočili smo se na uravnoteženost z sklepom sveta v juniju. To je zelo važno. Zelo sem zadovoljna, da je eh, svet zelo jasen, ko gre za pomen konkurenca in zahvaljujem se eh, ministru, eh, ministrici Šipars, nizozemski eh, ministrici, ki je veliko naredila, da se je eh, zgradila zavest o tej problematiki. Eh, plačevanje za pogodbe je lahko velika nevarnost. Pri, kadar razvoj, razvijalec zdravil plačuje, da se ne upravlja, uvajajo cenejša generična zdravila, je to zelo problematično. Kar nekaj eh, proizvajalcev generičnih, eh, eh, <clears throat> generičnih proizvajalcev je bilo vključenih v ta primer. In najpomembnejše je, da komisija ne dela samostojno, ampak povezujemo se z agencijami za nadzor konkurence v državah članicah in v okviru evropske mreže eh, se eh, odzivamo na zahteve sveta od eh, pregleda posameznih sektorjev konec leta 2009. Uvajanje konkurenčne zakonodaje je nujno v povezavi z nacionalnimi agencijami. To je težka naloga. In uh, te agencije so razmeroma neodvisne, po drugi strani pa zelo povezane z eh, raznimi ravnimi oblastmi, zakonodajalci in delo, eh, državljani. Te agencije pa potrebujejo urodje, da opravijo svoje delo in podjetja, če so v stiski ali če jih česa dolžijo, potrebujejo ehm, način, kako se bodo zagovarjali. Po eh, razpravi na tem odboru je postalo jasno, da lahko naredimo še več, da pomagamo nacionalnim agencijam za konkurenco, za zaščito konkurenco. Če bi Evropska zakonodaja po možnosti dekorativna, Eh, direktiva bila del odgovora, potem sem njen osnutek pripravljena predložiti do konca naslednjega leta. Želim si, da bi parlament eh, popolnoma sodeloval v vseh zakonodajnih procesih, kolikor je pač to možno glede na predlog vsebine direktive. In naj zaključim z uh, veliko zahvalo vam za vašo podporo konkurenč, politiki konkurenčnosti. Uh, mislim, da to ni le moja osebna zahvala, tudi državljani čutijo vašo podporo in uh, vedo, da jim omogočate življenje in delo na uh, poštenem trgu. In skupaj komisija in parlament uh, morata še naprej delati vse um, tako, da bodo državljani začutili, da gre za pošteno igro. Uh, tukaj ni nobenih garancij, ampak uh, zahvaljujem se vam za vašo močno in iskreno podporo. Hvala še enkrat. Najlepše hvala. Imate našo podporo še naprej. In tudi mi eh, si eh, želimo čimprej slišati, kakšni bodo rezultati eh, ocene učinkov eh, in začnemo z. Eh, postopkom soodločanja. Brian Hay za uh, eh, e LS. Najlepše hvala, uh, komisarka, da ste prišli spet uh, na naš odbor. Uh, zelo ste uh, nepristranski in spoštujem vaše težko delo, ki ga upravljate. Mislim, da je to važno za Irsko in eh, položijo, eh, položaj Irske praša, zadeva, eh, ki se je začela v prejšnjem, pod prejšnjim predsedovanjem in sedaj zaključena zahvaljujoč delu vašega generalnega direktorata. Upam, da bo to šlo na zapisnik. Šlo je za kontroverzno odločitev za Irsko in ugled Irske. Moje prvo vprašanje, kaj se vam zdi, ali se strinjate za oceno OECD-a, da je da Irska kategorično ni eh, davčna oaza, eh, glede na eh, številne izjave v Evropi in druge eh, v zadnjih nekaj tednih. In še drugo, rekli ste komisarka, glede eh, plačila davkov Apple, ocenjujete, da je to čez 13 milijard evrov neplačanega zneska. Rekli ste, da države članice lahko uh, zahtevajo del tega denarja nazaj. Nekateri smatrajo to za uh, kontradiktorno v smislu pravilu državni pomoči. Uh, nekateri pravijo, da uh, Apple je izrabila davčno oazo v Irskem. E, na Irskem zato ni plačala teh 13 milijard evrov. Ali razumete to kontradikcijo oziroma ali se s tem strinjate, da je to nasprotujoče si? In potem iz tega izhaja naslednje vprašanje. Če se te države članice ne zbirajo davkov ali so potem same upravičene, da sodelujejo pri pravilih državne pomoči, kajti same niso uh, pobrale davkov. In nasle, zadnje vprašanje, na kakšni osnovi države članice naj sedaj uh, eh, iztirejo ta denar? Uh, kako? Uh, 13 eh, milijard evrov od Apple naj bi sprva zbrala Irska, ampak najlepša hvala za vaš odgovor. Oh, ja, mislim, da sem že prej rekla, da je davčna oaza pravzaprav tisti kraj, kjer vsi pošteno plačujejo davke. In zelo važno je, da nikogar ne užigosamo, vsi se lahko spreminjamo. Kot veste, moj kolega, gospod Moskoviči, Eh, o, je vključen v nek proces, ki je zelo dolg in uh, dolgoročen, da se uh, ugotovi, uh, kdo je del tako imenovane globalne dav, do globalnega davčnega zavezništva in kdo ni. In zahtevamo torej pošteno obdavčitev tudi na globalni ravni. Dejstvo pa je, da obstajajo deli te odločitve, ki se nanašajo predvsem na državne pomoči, na to, kako se te uporabljajo za to, da se zagotovi selektivna prednost. Vprašanje pa, ali naj Apple plača več davkov v drugih državah članicah, je v bistvu postransko vprašanje. Kaj ti izhaja iz dejstva, da kje plačujete svoje davke, je odvisno do neke mere, kako ste organizirani. Na začetku sem rekla, da je cilj, da države. Eh, da eh, se obdavči tam, kjer se ustvarjajo dobički. To je namen in to je namen tudi zakonodajnega dela, ki ga upravlja Pierre Moskovič. Uh, Pred eh, nekaj desetletji se je to povezovalo z eh, ureditvijo distribucije eh, oziroma delitve dobička, vključno z profiti na Irskem. In potem imamo Apple, Apple Operation Europe in Apple IP. Torej gre za uh, razdelitev dobička in kako se to uh, spreminja in povezuje z dobičkom, ki se ustvarja v drugih državah šanicah. To je zelo težko oceniti. Ne morem reči, da so tukaj skrite, neka skrita državna pomoč, ampak gre za neutralno, odprto vprašanje, ali so dogovori Apple uh, eh, še vedno distribucijske narave. In, uh, Ali se ustvarja uh, dobiček v tistih državah, kjer različnim strankam dobavljajo različne proizvode Apple. To je težko oceniti. Uh, ko pa enkrat postane ta uh, sodba javna, bo to gotovo zanimivo branje za državne davčne urade. Mislim, da je tukaj bilo še neko končno vprašanje, ki se ga ne spomnim. Ja, kako naj države članice izterejo del tega eh, zneska? Eh, če se namreč ugotovi, da je bila vrednost ustvarjanja v njih, kako naj to izvedejo? Nimamo uh, nobenega vpliva na to v to nismo vključeni, kaj ti ne eh, postavljamo pod vprašanje organizacijo Apple, ne preizkujemo um, irski davčni sistem, mi samo pregledujemo davčne odločitve in samo ugotavljamo, ali so bili davki plačani ali ne. Eh, če državni uradi, ura, davčni uradi pregledajo um, bilance Apple za nazaj, mogoče ugotovijo, da se je poslovanje Apple tako spremenilo, da morajo začeti plačevati davke v tej državi. Eh, ampak to nikakor ni povezano z državno pomočjo, ampak le z tem, eh, kako se ali ne organizirate, tako da prihaja do sprememb iz ene kategorije v drugo. Najlepše hvala, Pervanš Beres. Hvala, gospa komisarka. Vsakič, ko pridete tukaj, vam pravzaprav čestitate, eh, ker ste opravili dobro delo za Apple-om in postavljamo vam vedno večja pričakovanja. Omenili smo eh, sedaj eh, tudi zadevo um, povezave med angliško in uh, londonsko in uh, nemško borzo. Uh, zanima me, kako se to povezuje z pravili za konkur o konkurenčnosti. Uh, ali je uh, kolegi komisarjev uh, tudi pregledal to zadevo. Prejšnji teden ste podali izjavo, da se boste z tem dosjejem objektivno ukvarjali, ne upoštevaje Brexit. E, ne glede na to, glede na sam Brexit, bo to zelo težko, ali ne bi mogoče ta dosje dali na. Uh, razpravo v celotni komisiji. Po 50. členu je seveda vprašanje, kako bo deloval skupni trg po brexitu in kakšen bo dostop Združenega kraljestva do skupnega trgega, trga. Če se bo to, posta, to postavilo kot vprašanje, potem eh, Imamo uh, velik infrastrukturni problem uh, ceste med državami članicami, povezava z kontinentalno Evropo. Gre za podjetje, ki je, uh, je kapitalizirano na borzi z 25 milijoni uh, evrov. Zanima me, kako bo to vplivalo na celoten sistem, kakšni so sistemski vidiki. In ali vam je že glede tega dala kakšno mnenje Evropska centralna banka in ali ste vi oblikovali svoje mnenje? Vprašanje je tudi, kako se bodo izvedla pravila eh, o konkurenci. Eh, London pravi, da bodo prosovali po svojih pravilih. Torej, kako se to vse povezuje in čigava bo pristojnost ali to ni v nasprotju z evropskimi pravili. Potem sem hotela vprašati še nekaj o McDonald'su, ampak mi je zmanjkalo časa. Ja, ta zadeva je še vedno um, v razpravi. McDonald's in itak ne morem o tem ničesar povedati. Kar pa zadeva. Uh, splošnih odločitev o konkurenci to sprejema kolegi. Um, to je načeloma v njegova pristojnost, celotna komisija, torej tako delamo. Kar pa se tiče eh, združitve eh, Deutsche Börse in London Stock Exchange, tukaj imamo enake obveznosti kot vedno, tako da eh, po združitvi lahko še vedno obstanejo um, prednosti, kot so uh, dobre cene, uh, kakovost storitev, uh, inovativnost in tako dalje. Uh, tukaj imamo uh, veliko koncentracijo, uh, težek vstop na ta trg, ampak uh, to ni nič nenavadnega. Vse to pa bomo obravnavali. In tu govorim sedaj precej generično, kaj ti ne morem se spuščati v konkretne podrobnosti. Obstajajo pa seveda še zadeve, ki jih mora uh, pregledati regulator in nadzornik, ko gre za finančno stabilnost. To ni naša naloga, obstajajo pa druge oblasti, ki morajo usporedno z nami upraviti svoje delo. Ko gre za te zadeve, gre le za uh, konkurenčnost novega združenega uh, podjetja, ampak tudi za druge zadeve, ki jih uh, bomo poskušali uh, doseči. Zaenkrat uh, Združeno kraljestvo je članica Evropske unije in zanj veljajo vsa pravila. In tu je očitno naše izhodišče, kajti čim začnemo hipotizirati, hipotizirati o tem, eh, kaj ja in kaj ne, smo za zelo tenkem ledu, po moje. In moramo torej iz tega izvajati, izhajati. Torej, ali je možno, da boste odločili šele po sprožitvi 50. člena? Ne, to bi bilo zelo nenavadno za vse vključena podjetja. Torej, mislite, da, bo, da bojo podjetja uh, pomembneje odločala, uh, vplivala na to odločitev kot pa politika? Ne, ne mislim tako. Katerakoli pravila bodo uh, obveljala po zaključku pogajanja za, o brexitu. Uh, Eh, je še vedno odvisno, kako se bodo podjetja organizirala. In ne glede na staj zid, če delujete oziroma poslujete v Evropi, potem morate poslovati po evropskih pravilih, ki pa seveda jih poznate še sami najbolje, ker ste jih sami uh, pisali, ta pravila. Ne glede na to, kako ste se organizirali. Bernd Luke. Guten Tag, ich werde Deutsch sprechen. Hvala lepa, govoril bom po nemško. Najprej naj se navežem na pripombo cenjenega kolege gospoda Hejsa in naj izpostavim, da nisem mnenja, da je bila odločitev komisije postaviti pod vprašaj ogled Irske. To je bila odločitev irske vlade, ko so zagotovili te davčne priboljške in s tem so se ogrozili ugled. Nekaj vprašanj. Najprej. Komisija je v javnem mnenju povedala, da obstajajo te selektivne davčne prednosti. Niso pa povedali, s čim so primerjali Appleovo davčno ravnanje. Torej, katera podjetja ste upoštevali, da bi lahko ugotovili, da je Apple imel prednostno davčno obravnavo? Na to se navezuje drugo vprašanje. Ste preverili, ali tista podjetja, ki so konkurenčna Apple, ali ki so bila konkurenčna Apple, ali so prav tako ali delno imeli te finančne davčne ugodnosti. In tretje vprašanje. Govorili ste o učinkovitem odstotkovnem davčnem razmerju, ki ga je Apple plačeval. Lahko poveste, kakšen je ta delež pri konkurentih, s katerimi ste Apple primerjali, kako visok je bil njihov učinkovit davčni odstotkovni delež. Well, it, it doesn't really work like that. Ne, tako pa to ne deluje. Sicer bi bilo to kar nekoliko težko, ker pač eh, nekatera podjetja nimajo konkurentov. Gre za torej, selektivnost, ali velja to samo zate ali tudi za soseda. Morda imate različne proizvode, ki jih proizvajate, vendar pa se morda borite za iste stranke, kapital na trgu, karkoli že. Kar se tiče davčnih stališč, že po sami naravi so leta selektivna, ker so samo namenjena vam, upošteva se vaše poslovanje, imate selektivne prednosti, že samo zaradi tega, ker so vam na voljo. Poseben tip davčnih stališč, ki nima take specifike, pa so konfirmativna stališča. Če zastavite vprašanje, dobite odgovor. Če kdo drug zastavi vprašanje, dobite enak odgovor. Dobijo enak odgovor, seveda tukaj ne gre za metodologijo, gre samo za konfirmativna stališča. Paradoksalno pa je, da se zauzemam in da sem spodbujala irsko konkurenčnost v zadnjih nekaj tednih. Seveda bi pričakovali, da bodo podjetja plačevala davke na jerskem, podjetja, ki poslujejo na jerskem. In postopne 12,5 odstotka. Kaj ti to je tisto, kar je privlačno? To lahko torej jerska ponudi in lahko ponudi tudi visoko usposobljeno delovno silo, dostop do trga dela in tako dalje in tako naprej. Torej, ne gre za to, da bi vzeli posamezna podjetja in jih primerjali med sabo. Ne, gre za to, da ugotovimo, kako določeno podjetje z določenimi davčnimi stališči je umeščeno v splošni sistem, kako se to primerja s splošnim sistemom. Ne preizkujemo pa irskega davčnega sistema ali tudi ne tega, kako poslujejo podjetja. V velike mere je to prepoščeno njim. Preizkujemo pa davčna stališča ki so po definiciji že po sami naravi selektivna. Imamo noh 30 sekund. Še 30 sekund. Če je torej tako, da niste primerjali konkretnih podjetij z Apple, potem je vaše mnenje, da je Apple imel davčne prednosti, ki so selektivne narave, na domnevi, da druga podjetja niso dobila takih ugodnosti v podobni obliki. In samo na podlagi te domneve, da sedaj želite, da Apple plača za te neplačene davke, to se mi zdi pa nekoliko premalo. Well, uh, if so, not more courageous than our court, uh, who have said very clearly that uh, the outrage. Nič bolj pogumni nismo kot sodišče. Potrebno pa če izpolnjevati pravila na trgu. Ne morete uporabljati samo davčnih stališč, ki so dobra samo za vas in ki vas potem postavljajo v nekonformno tržno situacijo. In v bistvu za to gre. Ni seveda enotnosti, kar se trga tiče na tem področju. V enem drugem primeru smo imeli štiri multinacionalke. In če niste bili ena izmed teh, potem tega niste mogli uporabiti. Seveda so pa vsa ta podjetja delovala na istem trgu. Samo zato, ker ste bili multinacionalka, ste dobili ugodnosti, ki so bile namenjene samo vam, ne pa za vsem. Torej, selektivnost je mogoče izraziti na različne načine, v različnih oblikah. Jasno pa je in sodišče je tudi zelo jasno glede tega, da si želimo konformnosti trgov. In zato imamo glede smernic OECD različne metode, ki jih upoštevamo in potem imamo metodo, kjer lahko potem približamo notranjo trgovino med različnimi deli eh, vašega podjetja tržnim cenam. Ne pa, da znižujete svoje plačilo davkov. In to so kategorične razlike, po mojem mnenju. Indeed, when uh, Eh, measures. Ja, res je. Ko so bili sprejeti ukrepi, da ne bi bilo dvojne obdavčitve, smo seveda si želeli tudi, da ne bi sedaj prišlo tega, da sploh ne bi bilo obdavčitve. To je potrebno tudi upoštevati. Multinacionalke morajo to tudi spoštovati. Gospod Tremoza. Grazie, caro presidente. Uh, dear commissioner, welcome again to the. Spoštovana komisarka, pozdravljam spet v Evropskem parlamentu. Pozdravljam vaše delo, kar se tiče Apple, mislim, da ste na strani običajnih ljudi na ulici in da počnete to, kar državljani od vas pričakujejo. Kar se tiče primera Apple, pa me zanima, ali komisija preizkuje tudi podružnice Google na nizozemskem in davčno strukturo, s tem milijarde evrov premikajo z nizozemske na Bermude. Če se ne motim, mislim, da Google nima zaposlenih na nizozemskem, Torej, kakšna je pravzaprav ta struktura? Ste si to ogledali? In drugo vprašanje, kar se tiče protitrastovskih primerov. Na zadnje, ko smo se srečali, ste dejali, da ste urejali zadnje korake glede Google. Lahko pričakujemo zadnje korake do konca leta, kar se tiče teh protitrastovskih primerov. Vem, da morate zelo natančno upraviti svoje delo in da potrebujete čas, vendar pa konec novembra bomo praznovali šesto obletnico odprtja postopkov strani komisije v primeru Google zaradi kršitve pravil Evropske unije. To so moje vprašanja. Uh, Skušamo biti in zavezani smo preglednosti, torej imamo odprte primere, za katere veste, da smo jih že odprli. So pa to še primeri, ki se rešujejo. Amazon, McDonald's in ENF Suez. Nimamo pa primera glede podružnice Google v drugih državah. Če vas smem uspodbuditi in tudi svet, da bi sprejeli predlog o poročanju po državah, o javnem poročanju po državah. To bi bilo točno tisto orodje, ki ga potrebujemo, zato da bi se podjetja med sabo razlikovala, ko bi lahko razložili, zakaj nekatera od teh vprašanj sporožena daljna vprašanja. V tem poročanju bi želeli poznati dejavnosti, število zaposlenih, promet in koliko davka ste plačali. In v tem primeru, ki ste ga omenili, če ni zaposlenih, potem bi morali razložiti, kako je mogoče, da je toliko prometa. Morda obstajajo legitimni razlogi, lahko na pol strani, naprimer, razložite, zakaj, tako bi to bilo, tako bi to izgledalo. Kar se tiče primera Google, glede najbolj ugodnih davčnih sistemov, pa je iz vsega, iz preiskave išlo, da smo lahko samo še dodali dodatno izjavo o ciljih in smo lahko bili še bolj odločni glede tega primera. Vem, veliko časa potrebujemo za protitrastovske operacije, vendar pa je to primer, ki postaja vedno pomembnejši kot primer, ki torej sledi striktno našim postopkom, tako da bomo seveda se tukaj držali pravil pravne države. In zato to tudi pomeni, da glede časovnice ne morem nič povedati, kajti čakamo na odgovor glede te dodatne izjave. Vendar pa kot veste, je to primer, ki je prednosten. Minute, so for... Minuta mi je še ostala. Naj nadaljujem. Seveda razumem vaše razloge, zakaj morate biti tako natančni. Vendar pa naši državljani, naši MSP-ji, izgubljajo delovna mesta v Evropi. In če protitanstovska orodja ne delujejo tako, kot bi morala, potem obstaja pritisk na politike, da bi preveč regulirali, sprejemali preveč zakonodaje. Bi bilo torej možno, podati bolj tak grob časovni pregled. Bo to trajalo tedne, mesece, pol leta, celo leto, da bomo dobili več informacij. Nekoliko več informacij bi radi torej. Well, I, I Mislim, da se lahko strinjam z vašo analizo. Ljudje si želijo pravičnosti o dobrem in slabem. Želijo si, da se stvari rešijo, da se premaknemo naprej. In predvsej jasno je, da tisti, ki se pritožujejo, seveda trpijo škodo med tem, ko primer traja. To so lahko podjetja v ZDA, podjetja v EU, ki so tudi del pritožbenikov. Vendar pa ne morem vam podati nikakršne časovnice, ker je vse odvisno od odgovorov na vse dodatno izjavo in potem glede našega dela na to temo. Nasplošno pa ne povem, da skušamo optimizirati naše postopke, tako da imamo dosje, da se osredotočimo na primer. Včasih so zamude, tudi zato, ker je težko za podjetje, ki je obtoženo, da pregledajo celoten dosje, dokaze, ki so proti njim. In potem seveda vsak teden skušamo optimizirati, racionalizirati in kar se da poenostaviti naše postopke. Seveda pa se moramo vedno držati pravne države in moramo dati podjetjem možnost, da se branijo, tudi velikim. Hvala lepa, gospod Flanagan. Eh, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, da sem dobil besedo. Najprej naj povem, da vam želim čestitati, komisarka Vestege, za to, da ste se lotiti velikih, kajti če bi bilo to enostavno, bi se tega lotili že drugi. Prvo vprašanje. Gotovost je zelo pomembna za podjetja. In to mi zveni v šestih vrščas doma. Kajti vemo, da je to pomembno, ni potrebno tega vedno znova izrekati, vendar pa, da bi dali več gotovosti irski. Lahko potrdite, da komisija ne bo postavila pod vprašaj 12,5 odstotno stopnjo, ki jo imamo. Veliko jih pravi, da bo to postavilo pod vprašaj. In rad bi, da bi torej, mi kot politiko potrdili, da se to ne bo zgodilo. To bi resnično rad vedel. Potem pa, tudi kar se tiče drugih področji zlorabe ali potencijalne zlorabe v moje državi deseti oddelek v moji državi. Ali se je vaš urad tega zaveda? Boste to pregledali, kaj ti eden od ekonomistov je dejal, da bi lahko to stalo 20 milijard evrov naše, našo ekonomijo, poleg vseh težav s konkurenčnostjo. In potem seveda se vračamo na to, da ste pogumni. Neli Cruz je kritizirala vašo odločitev glede Apple. Sedaj vemo, zakaj No, vsaj sam vem, mislim si zakaj. Vendar pa to kaže, proti komu se borite. Ni prav radikalno, če rečem, da gospod Juncker, vodja komisije, pravzaprav boter tega, tako ga pošljem jasno tudi, tega demasi. Imate podporo gospoda Junckerja, še enkrat čestitke. Mislim, da je žalostno, da ste morali posredovati in napovedati, da ravnamo napak. Mislim, da bi morali biti pogumni kot država pri sprejemanju pravih odločitev, ne pa samo grabežljivih. Zato me veseli, da ste tukaj in žal mi je, da tega nismo storili sami. Hvala. Well, uh, uh Hvala lepa. Mislim, da ko pravim, da imam predsednikov podporo, mi ni potrebno, ni to potrebno verjeti samo zato, ker jaz to rečem. Tudi v svojih izjavah o stanju v njih je bil zelo jasen, dejal je, da je to pomemben del dela, ki ga moramo opraviti. Tako kot ne moramo imeti poceni za ston zemljišč, tako tudi na področju davkov ne smemo ustvarjati selektivnih prednosti in s tem tudi neko določeno državno pomoč. Kar se tiče sekcije 110, tega ne poznam in tukaj nimamo formalno nobene preiskave. Hm, kar se tiče prvega vprašanja, 12,5 odstotna stopnja ni postavljena pod vprašanje strani komisije. To moram jasno povedati. Vsi smo prisegli, da bomo varovali pogodbe. In v pogodbah je zapisano, da vsaka država članica si sama zada svojo davčno stopno. In to smo vsi sprejeli. To sprejemam tudi sama. Zavezana sem, da pa poskrbim, da se ne bo davčni sistem uporabljal za to, da bi skozi stranska vrata dajali davčne prednosti. Mislim, da lahko oboje so obstoja, če se bo do stvari kadarkoli spremenile, pa se bo to moralo eh, zgoditi soglasno v svetu. Cenim pa dejstvo, da je svet sprejel kar nekaj odločitev, nekaj tudi kar precej navdihnjenih strani Evropskega parlamenta. In sicer v smeri sprejemanja zakonodaje izogibanju dvojnemu odločevanju, ničnemu obdavčevanju, da bomo imeli samodejno izmenjavo davčnih stališč, osebnih dohodkov, da bodo torej davčni organi lahko upravili svoje delo. In če bi imeli tudi javno poročanje po državah, bi lahko davčnim organom omogočili, da bi poznali celotno strukturo podjetij. Ne samo drugo, sedmo poglavje, temveč vse, celoto pa tudi konec, zato da bi torej bila omogočena poštena obdavčitev za vse. Hvala lepa. Michael Raymond. Uh, Frau Kommissarin. Uh, Hvala lepa, gospa komisarka. Tole pa verjetno mora biti vam že kar malo dolgočasno, vedno znova ste tukaj in vas kritiziramo za odlično delo onda pa tudi sam moram zdaj reči seveda, da vam čestitam za odločitve, ki jih sprejemate. To nam dovoljuje, da se lahko nekoliko bolj temeljito pogovorimo o nekaterih stvarih. Zanima me, kako izgleda sodelovanje vaših služb z drugimi službami v komisiji. Naprimer, mislim na digitalno strategijo enotnega trga, in delo komisarja Oettingerja na področju digitalnih telekomunikacij. Na področju konkurenčnosti se spopadate s podjetji kot sta Google in Apple in preverjate. Na drugih področjih pa komisija sprejema ukrepe, ki potem razglaša monopole velikih telekomunikacijskih družb ali skoraj razglasi. Zanima torej, kako se sodeluje med službami in komisije in kako se že vnaprej pojasni, kaj ne gre, kje so težave in katere težave bodo še pomembne v naslednjih letih. Naslednje leto junija bomo dobili uredbo o spletni neutralnosti in roamingu. To bo ponudnikom spleta omogočilo, da bodo video streaming izuzeli. Lahko bodo sedaj imeli lastne kanale in to bo omogočalo zlorabe trga že od samega začetka. Boste kaj storili proti temu? In potem še enkrat konkretno, kako izgleda sodelovanje znotraj komisije? No, it's not boring. Ne, ni dolgočasno. prav tako. Se mi to zdi pomembno zaradi vseh ljudi, ki so sodelovali pri teh primerih. To je težko delo, potrebno je veliko znanja, potrebno je veliko poglobljenih analiz in delati morajo na teh primerih, da torej razumejo širšo podobo, širšo srž težav. In včasih državljani spregledajo, da imamo zelo usposobljeno predano osebe, ki služijo evropskim državljanom. In moram reči, da mi je čast, da lahko to doživim vsak dan. In seveda te pohvali, ki ste nam jih izrekli, potem prenesem tudi njim. Zelo pomembno je, da vedo, da jih cenimo. Sodelujemo z drugimi deli komisije in to v dveh ozirih. Sama sem del delovnih skupin ki so smiselne. Naprimer, naložbe, rast, razvoj, digitalne naložbe, kapitalski trg v njem. Razlog za to je, da imamo potem specifične, konkretne upoglede v to, kako trgi delujejo. Če torej imamo, naprimer, primere državne pomoči za mm, združitve, banke, državne pomoči, potem vemo, kaj se dogaja na terenu in mislim, da je to potem koristno tudi za moje kolege. Drugič, sektorske preiskave lahko izvajamo tako, da torej obveščamo v našem delu, prav tako pa obveščamo tudi na splošno v našem delu, naprimer o mehanizmu zmogljivosti, o trgu energetske unije in potem imamo vplive tudi na digitalni skupni trg, kajti potem vidimo, kako trgi dejansko delujejo. Zame pa je seveda pomembno, da sem zelo stroga, kar se tiče konkretnih primerov. Ne sme priti do nekakršnih spodrsljajev, kar se tiče konkretnega dela, v smeri bolj splošnega. Istočasno pa mislim, da je to veliko pomoč, da lahko zajamemo, kolikor se le da znanja, preden se podajo predlogi. vedno bolj jasno, da zakonodajna konkurenca mora iti z roko v roki. Evropska unija je seveda demokratično urejen trg in seveda regulativa do določene mere je dobra stvar. V delovni skupini, katere članice sem, skušam spodbujati zakonodajo, ki spodbuja konkurenčnost in ki omogoča MSPM, pa ne samo večjim podjetjem, ali tistim, ki so že dolgo na trgu, da lahko uspejo. In mislim, da je to mogoče. Zakonodaja lahko odpremo trg, brez zakonodaje pa bi imeli monopole ali pa zelo malo akterjev na trgu. In upam, da se vam bo to zdelo smiselno. Žal ne vem, kako bi uredba o roamingu lahko imela negativne posledice glede zlorabe trga, ampak se bom to ogledala. Marko Vali. Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi eh, izrazil komplimente kot moji kolegi. Kot vem, da je, je tema zelo eh, komplicirana in seveda državne pomoči niso najboljši način kaznovanja držav, eh, eh, teh multinacionalk in seveda ni najboljši način eh, boja proti njihovemu utajevanju davkov. Torej je pa vseeno to neka pot k pravičnosti in to cenimo. Vprašal pa bi nekaj drugega zadeva banke. Pred tremi eh, leti je eh, komisija eh, odločila v neki zadevi antitrust 2013, da je šlo za manipulacijo davčne stopnje Euribor. In eh, odloč, določena je bila globa 700 milijonov evrov. Dosti krat je bilo rečeno, da eh, državni parlamenti, potrošniki in tako dalje eh, želijo pravzaprav vedeti, ali so jih pri tem banke ogoljufale in na kakšen način. Komisija pa je se je dosti krat eh, pravičevala, da te eh, sodbe ne more objaviti, ker bi bilo to v nasprotju z komercialnimi interesi eh, dolženih oziroma obsojenih bank. Ni mi točno jasno, kakšen komercialni interes pa je ta, ki ga ščitite, ki bi bil večji in pomembnejši od javnega interesa slišal sem, videl sem mnoge eh, izjave, dokumente, zakone, eh, v, eh, zahteve, eh, ki. Eh, zahtevajo objavo te odločitve. Sami ste se odločili, da te odločitve ne, bode, ne boste objavili, očitno eh, pa eh, so banke bile sankcionirane. Torej, zanima me, kaj lahko odgovorite na to. To je seveda zelo pomembno vprašanje. Kaj ti? Ena stvar so ukrepi, ki jih lahko spreme komisija, naprimer zaradi zlorabe dominantnega položaja in lahko potem napretimo kazen podjetju ali banki v tem primeru. Druga faza je za potrošnike, ki menijo, da so bili škodovani, lahko zahtevajo očkodnine. In kot ste dejali, sklep komisije pomaga ljudem, da zahtevajo te očkodnine. Ko se sprejme odločitev, gre običajno za kar precej dolg postopek sprejemanja. Želimo si torej imeti vsebinske pregledne odločitve za ljudi in časih potem vidimo, da si podjetje želijo, da bi vse skupaj bilo, kar se takratko, koliko se da malo informacij. Mislim, da je glavni razlog, da smo v tem primeru dosegli dogovor z nekaterimi bankami, ne pa z vsemi. Torej, del primera še vedno teče. Bom pa z velikim veseljem si to ogledala in vam podala morda bolj natančen odgovor. Onda no, pa morda je to razlog da smo se pogodili samo z nekaterimi strankami, z drugimi pa ne. In da potem primer še eno je veljaven za njih, seveda potem pa ne moramo objavljati odločitev. Bom pa z velikim veseljem se še vrnila na to in vam to posredovala neposredno, glede aktualnega stanja. ENF, ne? Potem pa Danuta Hübner. Yeah. Najlepša hvala, imam dve povezani vprašanje in sicer v zvezi s tem, kar se je zgodilo pred enim tednom. Računsko sodišče je izdalo tako rekoč žalostno poročilo eh, o veliki stopni, visoki stopni napak, ki so jih odkrili v raznih projektih znotraj izvajanja sofinanciranja kohezijske politike politike, kar izhaja neposredno iz proračuna in s tem so hoteli spodbuditi osveščenost, ozaveščenost držav članic o tem, eh, kaj se dogaja in tudi o lastni odgovornosti, glede spoštovanja vseh pravil igre pri sofinanciranju. Moje vprašanje pa je povezano s tem, kakšno je vaše mnenje, kaj bi lahko storili, da bi eh, dejansko zvišali stopno odgovornosti držav članic, kako bi jih sploh ustrezno informirali, da bi se zavedali resnosti problema in eh, zaradi tega smo tudi že izrazili željo, da bi imeli neke vrste eh, vodila smernice strani Evropske komisije, nekaj bilo že izdanega v juniju in del sodb sodišča je prav tako videti kot neke vrste smernice. Ampak poleg tega zanima me, kaj vi lahko eh, storite, da se bomo vsi skupaj bolje zavedali tega problema. Najlepša hvala, to je zelo pomembna razsežnost dela, ki ga upravljamo, ker več kot države članice vedo, več ljudje vedo in vsi skupaj se potem bolje odločajo in potem imamo vedno manj potreb potem, da bi odpirali neke nove primere in eh, s tem se tudi denar naših davkoplačevalcev bolje porabi. Torej, vse, kar se vam zdi dvomljivega, je treba sporočiti. Prej, ko nas pokličete, prej se bomo zadev lotili. Včasih so zadeve nekoliko nerodne, vem, vsake toliko časa se nekdo zave, da je pri nekem projektu, ki ga želi izvesti, vprašljivo ravno to, državna pomoč. Če ste v dvomih, pokličite nas in vam bomo povedali. Potem imamo tudi razne vrste usposabljanja za zainteresirane države članice, ki hočejo izvedeti, kako se tega lotiti, kaže so metodologije, kako je treba razmišljati o teh zadevah. Skratka, znanje obstaja v državah članicah in vedno več je odločitev, ki jih države članice same sprejmajo in zato je s tem povezano tudi ustrezno znanje, če hoče obravnavati in izpeljati določene predmete in projekte, potem bi morali imeti zadostno znanje. Kot vemo, se število primerov stalno zvišuje, to pomeni, da je tudi primerov iz prakse vedno več, ampak včasih se zgodi, da se nahajamo v takem obdobju, da je prezgodaj za prave smernice in zato moramo počakati, da se bomo lotili zadev konkretno, ne tako na splošno v smislu nekih splošnih smernic, temveč raje usmerjamo posamezne države glede na obstoječe privere iz prakse, glede na davčne odločbe, ki so bile izdane. Strinjam se z vami, da bi bilo lahko usmerjanje držav članic pri tem nekoliko boljše, ampak veliko krat se zgodi, da ne gre za namensko uh, nezakonito izvajanje državne pomoči na podlagi davčnih olajšav. Vendar, kot rečeno, mi se trudimo spremljati zadeve, hočemo biti čim bolj odprti, zato da se bodo tudi države članice bolje spoznale eh, s, te, s to problematiko in tudi vedno večje držav članic, ki hočejo to uh, urediti gre tudi za razmerje med vladami držav članic in njihovimi državljani o tem, kako se porabi denar. Hvala lepa, Tibor Cani, poročevalec odbora za konkurenčnost. Da, hvala lepa, gospa komisarka, kot je povedal že predsednik, povsem pravilno, Kadar gre za poročilo o konkurenčnosti, smo v obrazložitvi, ki smo dodali temu dosjeju, tudi omenili, načrte za elektrarne, za energetske projekte in to so zadeve, ki se veliko krat ponavljajo in smo jih tudi že večkrat omenili ob raznih priložnostih. Zanima me, ali vi morda veste, kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti v zvezi z elementi konkurenčnosti pri to vrstih projektih. No, potem pa še naslednje vprašanje, ki je morda nekoliko kočljivo, eh, čeprav sam nisem nek eh, pristaš eh, hazarderstva in igralniške industrije nasploh, ampak če pogledamo, kakšno je stanje v Evropi, se še vedno sprašujem, ali ima komisija morda neke nove podatke ali kaj več o tem, kakšna je ureditev tega področja. In e, še zlasti s tem mislim na to, da pravzaprav ni prave konkurenčnosti v evropskem merilu na področju igralništva. No, to je vse, kar sem vas želel vprašati in hvala naprej za odgovor. Well, you, you know that we do uh, quite a lot of uh, work. No, se veste, da se ukvarjamo zelo veliko z jedrsko energijo v zadnjih eh, letih, nekaj držav članic. Uh, Eh, zapuščati ta vir energije drugega, ravno kar začenjajo bolj izkoriščati, kot veste, tudi pogodba omogoča državam članicam, da se same odločijo, kaj bodo raje izkoriščale, ampak kadar gre za državno pomoč, potem obstajajo tudi s tem povezane zaveze do drugih udeležencev na trgu. To je naš pogodba pristop. Glede primera PAKS še ne morem točno povedati, kako se bomo tega lotili, ampak naš osnovni pristop je tak, kot sem ga pravkar razložila. Glede igralništva, žal, ne gre samo zato, da nimam nič novega za povedati, ampak da preprosto ne vem, kako je s tem. Nekaj v zvezi s tem se ureja preko Eh, zakonodaje o enotnem notranjem trgu, pravzaprav niti ne toliko spravili konkurenčnosti. In tukaj je seveda vprašanje, kako se urejo zadeve eh, v zvezi z novinci, ki šele prihajajo na ta trg. Lahko pa se pozanimam z mojimi kolegi in eh, bom videla, kaj počejo tisti, ki se ukvarjajo z notnim trgom in tisti, ki ki delajo na področju konkurenčnosti, ampak žal, prosim, oprostite mi, resnično ne vem o tem ničesar. Poleg tega pa lahko povem, da sem si zaenkrat. Uh, že delno ogledala vaše poročilo in kome čakam, da ga zaključite, ker se mi zdi zelo spodbudno in nam bo veliko pomoč pri našem delu. Hvala lepa, če imate še kakšno dodatno vprašanje, ne, potem gremo naprej. Andreas Fal. Eh, Hvala lepa, predsednik, komisarka. Na tri elemente bi se rad osredotočil pri vprašanjih. Najprej državne pomoči, konec koncev. Gre tukaj tudi za povezavo z davčnimi ugodnostmi in to je pridobilo na političnem pomenu. V nekaterih držav članicah je pač bilo tako, da so državni organi podpirali organizacije za spodbojanje turizma. Turizem je seveda čezmejna dejavnost in državni organi so poskušali potem za svoje strukture vedno zagotoviti torej tudi določena sredstva. Zato torej vprašanje. Poznate to politiko spodbud? In da sedaj nimamo dovolj podatkov o tem, da bi morali ustvariti leti, kaj ti negotovost v tem trenutku vodi do tega, da državni organi s podporo določenih turističnih organizacij nekoliko uklevajo. Drugič, tudi sam pripravljam mnenje za odbor za skupni trg, za politiko konkurence, zato mi je všeč, da je kolega Zelenih Rajmon povedal tudi povezave, ki jih ima konkurenčnost z razvojem skupnega trga, digitalnega trga. Tudi vašo izjavo sem že sprejel zadovoljstvom, da ste pri trenutnih primerih vezani na natančnost in strogost. Mislim, da javnost to pričakuje, vendar pa bolj kot sobinsko napredujete, bolj jasno bo, da je potrebno zagotoviti večje sodelovanje med državami članicami na področju konkurence, da v bistvu še nismo tam, kjer bi si želeli, državljani in tudi mi. Zato upamo, da bo torej vaš predlog o konkurenčnem omrežju kmalo prišel v parlament. Rad pa bi od vas slišal tudi ali potrjujete, da boste podprli 114. člen pogodbe, kajti mislim, da gre tukaj za sodelovanje med institucijami in to je ključno vprašanje in pri tem mora parlament odigrati pomembno vlogo. In še zadnja točka, to zadeva podobno temo, kar se tiče izvajanja direktive o kartelih. Sam sem bil pristojen za to temo, in sedaj sem tudi spremljal postopek izvajanja po državah članicah in frustrirajoče je, da šele devet držav članic sploh pripravilo osnutke in jih podalo v parlamentarno obravnavo. Vsi ostali pa niso niti še tako daleč. Tudi na to temo vaš komentar, prosim. Hvala. Uh, question, uh... V zvezi s prvim vprašanjem glede agencij za promocijo turizma. Morda je tu prišlo do paradoksa, ampak po eni strani je morda res tako, da pomoč ne bi smela vplivati na stanje na enotnem trgu, ampak v končni fazi je turizem ravno tista panoga, ki hoče pritegniti ravno ljudi iz drugih držav. Torej, učinkuje na vsak način. Vendar, videti je, da vse deluje kot je treba, ker nimamo nobenih pritožb še za enkrat. Bi pa vsekakor z veseljem odgovorili na vaše vprašanje, če poznate kak eh, konkreten primer, ker sumite, da zadeve ne potekajo, kot bi morale. Glede vprašanja o Evropski mreži za konkurenčnost, tu menim, da sta pomembni dve zadevi. In sicer, prvo je delo, ki že nekaj časa poteka in ki se močno odvija tudi ravno s pomočjo zaslišanj in predstavitev v tem odboru. No, treba je spoštovati različno tradicijo in zgodovino država članica, kako se je izvajalo pravila konkurenčnosti, treba je državam članicam pustiti nekaj neodvisnosti pri odločanju. Eh, tudi pri tem, kako se zbirajo dokazi v konkretnih primerjih, tako da lahko rečem, da še nismo opravili celotne študije vpliva in učinkov in kot je že predsednik prepovedal, ste tukaj odigrali tudi vi, kot eh, so zakonodajalec pomembno vlogo. Moram reči, da je delo pri nas na področju konkurence, in konkurenčnosti pravzaprav še vedno dokaj neformalno, ker se razvija šele borih deset let. Potrebovali smo nekaj časa, da vsi, ki delajo na tem, dejansko začnejo delovati skupno, da se spoznajo med seboj, da vemo točno, kaj poče komisija, kaj določeni uradi in organi in eh, marsikdaj vidimo tudi, da je prišlo do sprememb eh, glede samih pristojnih nacionalnih uradov eh, v Nemčiji in Franciji, ravno to lahko spremljamo, ker se to potem navezuje tudi na vprašanje varovanja osebnih podatkov, zaščite osebnih pravic in kako bomo zaščitili potrošnike v tem procesu. To je zanimivo vprašanje za vse. Ne vem pa kako je organizirana Evropska mreža za konkurenčnost. Ne vem, ali je pri vas kakšno zanimanje, zato če pa obstaja interes, lahko organiziramo kaj neformalnega, morda pa bi bilo vseeno dobro, da počakamo najprej na oceno učinka in bodo zadeve videti takoj bolj konkretne in se takrat lahko odločimo ali. Eh, bomo imeli predstavitev na to temo in kako vzpostaviti boljše sodelovanje na tem področju med komisijo in nacionalnimi pristojnimi organi. Hvala, gremo naprej. Eh, hvala lepa. Eh, moje prvo vprašanje je namenjeno, da odločitvi podjetja Caterpillar, ki se je odločilo zapreti svojo podružnico v Belgiji. To je bilo 4000 izgubljenih delovnih eh, mest, dokaj brutalen poseg, moram reči. Vendar tukaj ne gre samo za eh, vprašanje obdavčitve, ampak preko tiska smo izvedeli, da je Caterpillar uporabil določene olajšave, da je tudi imel določene ugodnosti v Luksemburgu in da so nekatere ugodnosti celo omogočile podjetju Caterpillar, da se je okoriščal tudi določenih prednosti v Švici. Zanima me torej, kaj je s tem primerom. Ali vi eh, veste, ali so se oni držali tega pravila, da se davke plačuje oziroma odvaja pri viru? No, potem pred 50 eh, dnevi smo izvedeli eh, za. Eh, nakup v vrednosti 59 milijard evrov med Santosom in Bajerjem. Tu ne gre samo za izgubo delovnih mest, temveč eh, gre tudi za vprašanje varnosti naših potrošnikov, kaj bomo imeli na svojih krožnikih nenadoma. In mislim, da so ti primeri za dosta ilustracija tega, da se konkurenčnost na notranjem trgu pravzaprav zmanjšuje in zato bi rad vedel tudi, kaj menite vi o tem nakupu v farmaceutski eh, industriji, ali imate kak konkreten predlog v zvezi s tem in potem eh, glede Irske, ko ste rekli, da ste bili proti temu, da se jim vrne uh, 13 milijard, eh, mislim, da se bodo oni tako ali tako pritožili. In vendar je tu še veliko primerov, ki izhajajo z sodišča samega in je to prav gotovo zanima številne vlade in države članice, kako priti do teh sredstev, ker to uh, močno vpliva na proračune držav članic, kadar gre za velike multinacionalke, pa še zlasti. Hvala naprej za vaše odgovore. Uh, no Mi nimamo nikakršne formalne prijave, da bi preučili primer Caterpillar. In bilo bi narobe, da bi začeli z neko preiskavo, medtem ko poteka pravzaprav javna razprava kot veste, eh, se že oblikuje neka delovna skupina, da preučita eh, primer, vendar to ni eh, povezano trenutno z nikakršnimi konkretnimi odločitvami ali s formalno prijavo. Torej, glede Santosa in Bajerja je ta zadeva šele na začetku Eh, to je povezano s tem Šajna in Darženta eh, združitvami. To so podjetja, ki delujejo na sorodnih trgih eh, in vse se dogaja praktično hkrati, kar pa je za nas zelo pomembno po združevanju podobnih podjetij. Včasih pride do tega, da je to ugodno za potrošnike, ki imajo lahko prednosti zaradi inovacij, više kakovosti, ugodnejših cen. Ampak zaenkrat dejansko nimam dovolj informacij za neko konkretno mnenje. Najprej moramo zadeve preučiti, pogledati, kako se bo trg obnašal, če bo do te združitve dejansko prišlo. Jasno je, da gre za zelo pomemben trg, tudi kmetijstvo, ki je na samem začetku naše verige prehrane, eh, je močno prizadeto s to vrstnimi eh, dogodki, ampak ravno zato je pomembno, da zadeve temeljito preučimo, prezgoda je še, kot sem rekla, da bomo lahko podali neko merodajno mnenje. Dejstvo, da se države članice oglašajo, kadar pride do negativne odločbe v zvezi z državno pomočjo, no pozitivna plat tega je, da mora sodišče potem odpreti primer in ga obravnavati in potem vsi zvemo, zakaj je šlo in se iz tega lahko veliko naučimo. Zdaj ne vem, ali bi država, ki je nekomu nekaj podarila, morala ali smela imeti pravico, da to darilo potem vzame nazaj. To so vprašanja, ki smo jih številno prej, eh, prejemali že veliko krat od različnih odborov, ampak glede samega vračila državne pomoči je to vedno isto vprašanje. Vedno gre za eh, tudi različno dojemanje, različne kulture eh, poslovanja. Sama sem odraščala na Danskem in tu smo zgledali tako, da darila pač ne vzameš nazaj, tega se ne dela. In to recimo že v čisto družabnih okoliščinah pri nas sploh ne obstaja, to je nemogoče. In isto se potem prenese tudi na državo. Mar si kje je kultura taka, ne moreš vzeti nazaj nečesa, kar si nekomu dal. Isto velja za države ampak res je, da ne moremo še naprej delovati tako, da se bodo davki po branju davkov plačevalcev uporabljali nenadzorovano, brez pravil v obliki državnih pomoči za določena podjetja ali panoge, ki imajo posebne dogovore z vladami vsega in potem lahko uživajo določene prednosti v primerjavi z drugimi podjetji, kar seveda potem velja, da lahko bolje tekmujejo in so bolj konkurenčna tudi na trgu kapitala. Zato je vračilo nezakonito pridobljene državne pomoči posebno vprašanje in to bi morala biti posebna izjema v tistih državah, ki bi to želele uporabljati. Upam, da bomo o tem lahko še razpravljali in to proučili. Komisija nikakor ne, za, ne neha delati, če pride do pritožbe. V določenih primerih eh, že pride do vračila, te primere že poznate eh, in eh, včasih traja ta postopek izračuna dejanske vrednosti vračila nekoliko dlje, kadar gre za zapletene zadeve. Tudi z Irsko sodelujemo še naprej, ker sama pritožba ne vpliva na izvajanje odločitve eh, komisije, kadar gre za nezakonito državno pomoč. Hvala lepa, morda še nekaj vprašanj v postopku imite pozornost predsednika. Gospod. Zelenopoulos. Mnogi kolegi so že omenili eh, vprašanje kazni proti Apple. Menim, da je več kot očitno, da se bodo te zneski poravnali iz različnih drugih skladov in oblik pomoči in kako bomo potem vedeli, kaj je dejansko državna pomoč. Ko neko podjetje recimo propade, neha poslovati, se pojavi na trgu lukna in druga podjetja lahko s tem veliko pridobijo in so v boljšem konkurenčnem položaju. To se dogaja posod. Po Ampak zdaj, naprimer, si predstavljate, eh, kaj je s primerom Skaramandasa, vladedelnice v Grčiji, ki je prejela določena sredstva v obliki državne pomoči, potem gre še za veliko podjetje eh, za proizvodno nikla, ki je bilo prisiljeno zapreti svoja vrata In nihče vas nikoli ne vpraša, ali je to pošteno ali ne. Vi pa pravite, da davkov ne bi smeli uporabiti za to, da pomagamo podjetjem. Mislim, da imamo pri nas v Grčiji pravo norišnico na področju davkov in vendarle država ni storila ničesar, da bi naredila red in istočasno imamo v Grčiji primere prodaje eh, hiš ljudi, ki niso uspeli plačevati hipotekarnih posojil, te hiše se sedaj prodajajo na dražbah, prodajajo se pod ceno, medtem ko bodo njihovi lastniki vseeno morali vrniti vse, celoten znesek posojila. To vendar ni logično. Ali ni to spet neka oblika državne pomoči, se sprašujem. In še končno vprašanje v zvezi z grškim dolgom. Če ne bomo res ukrepali, se bodo stvari še poslabševali. Hvala lepa, gospod Tojder. Hvala lepa, predsednik. Spoštovana gospa komisarka Festage, prej ste že odgovorili na vprašanje kolega o primeru Google. Ne bi rad popraševal o tem posebnem primeru, temveč v povezavi z digitalizacijo in internetno ekonomijo. Nekaj strokovnjakov govori in postavlja pod vprašaj, ali bomo imeli dovolj, ali imamo dovolj zakonodaje na tem področju. Raziskovalci, nekateri ekonomisti, so izrekali kritike glede BlackRocka v Wellingtonu, State Street in ostalih, ki investirajo v isto podjetje. In saj mnenje nekaterih profesorjev v Ameriki je, da je potem intenziteta konkurenčnosti v določenih panogah manjša. Moje vprašanje je, so to točke, ki jih spremlja tudi komisija? in ali bomo lahko v kratkem dobili kakšno zakonodajno pobudo, da bi temu novemu razvoju, kar se tiče konkurenčnostne teorije, tudi dosegli zadovoljivo stanje na terenu. Thank you, Commissioner. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Ça a été dit, mais je le dis aussi. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala za vse vaše odgovore. Ampak res, gre za vprašanje kulture konkurenčnosti, kot ste rekli. V Francija tako, naprimer, da če se neko podjetje zapre, potem začne država odkupovati material, ki je ostal opremo in tako naprej. In to z denarjem, ki ga pravzaprav nima. In ne vem, eh, kako bi se lahko odločali potem, kaj storiti v teh katastrofalnih primerih zapiranja velikih podjetij. Ali imate kak predlog? Hvala naprej. Uh, no, če začnem z vprašanjem velikih podjetij in neplačanih davkov. Mislim, da sta tukaj dva pristopa možna in eden od razlogov, eh, zakaj eh, so zakonodajni predlogi ehm, Pjera Moskoviča tako pomembni, je vprašanje, eh, prave spremembe. In do pravih sprememb prihaja zaradi tega, ker je toliko ljudi izgubilo potrpljenje. Vidijo, da eh, dav, eh, državljani plačujejo vedno več davkov, naprimer preko DDV-ja, zaradi eh, manjše zaposlenosti, manjših prednosti za, manjših koristi za upokojence, po drugi strani pa podjetja, velika podjetja ne plačujejo uh, davka oziroma vsaj ne toliko kot mala in srednja. In ravno tukaj gre za nepotrpežljivost in to eh, potem še pospešujejo različne eh, informacije, ki pricrljajo v javnost, kot so naprimer eh, eh panamski dokumenti, Wikileaks in tako dalje. In potem se tukaj razvijajo razprave v parlamentih, v tem parlamentu in tukaj se sliši glas eh, voljivcev. Ko pa gre za druga vprašanja o notranjem trgu, poskušam sodelovati z eh, kolegico Elizabeto Bjankovsko da bi upoštevali tudi pravila notranjega trga in da jih ne bi izrabljali eh, tako, da eh, bi nepravičnost potem povsem prevladala. To bi bilo eh, povsem neustrezno. Skupni trg eh, naj bi bil enak za vse. Eh, če pa govorimo o pravilih in eh, sektorjih eh, digitalne eh, ekonomije, ki pravzaprav je mm, sektor, vsak sektor našega gospodarstva, ker se vsi digitalizirajo. Razviti moramo orodja in ta orodja morajo, moramo ohraniti učinkovita. Obstajajo um, novi podatki in um, to je treba spremljati. Ne, nimam dovolj informacij o skupnem lasništvu, ravno ko se je začelo javno posvetovanje glede združitev, ampak zelo pomembne so pragi združitve, eh, do katere mere in kje naj se ukvarjamo s tem na področju raziskav, eh, patentiranja. Tam je združevanje izredno pomembno ne smemo pa pozabiti na združitve, ki eh, zelo vplivajo na trg eh, in jih eh, lahko prezremo. Še zlasti, naprimer, ko gre za patente, ki še niso v splošni uporabni, ampak so šele začenjajo z prijavami in podobno. Uh, In različni razlogi so, zakaj uh, se nam kaj lahko izmuzne. In zato sprašujemo deležnike, kako lahko se s tem ukvarjamo, uh, da bi zagotovili gotovost eh, za vse in da smo istočasno dovolj uh, širokogledi in uh, da ne razmišljamo le o prometu kot edinem kazalniku. Uh, kultura um, konkurenčnosti je izredno pomembna. To je nekaj, kar moramo zgraditi v vsaki generaciji. Um, in zato je toliko pomembneje, da imamo ravno podporo vašega odbora, ker se javno izbrani. Um, predstavniki zauzemajo za konkurenčnost, konkurenčno kulturo, potem je tisto, kar mi počnemo v komisiji, toliko močnejše, kot pa če bi delovali popolnoma samostojno. Poskušamo narediti vse, kar lahko, ampak komisija ni tukaj samo, da usiljuje pravila, ampak da dejansko prihaja do koristi od eh, konkurenčnosti in da to vsi čutijo in občutijo. Uh, Eh, prednosti konkurence se morajo razporediti med čim več ljudi. Mi smo tukaj, da zagotovimo, da imamo pošten trg. Moram ugotoviti, da eh, večina ljudi sploh ne razmišlja o politiki vsak dan, nekateri niti ne vsak teden, nekateri niti takrat, ko so volitve ampak na, za trgom so pa v stiku čisto vsak dan, ko kupujejo hrano za uh, svoj vsakdanji obrok, ko razmišljajo o tem, kaj bodo proizvedli, ko razmišljajo o tem, ali bodo um, še vedno v službi in na ta način so v stu, stiku z trgom. Tukaj lahko ustvarimo um, občutek pravičnega trga in na ta način uh, lahko izboljšamo vsakdanjik ljudi. Um, če se stvari ne uredijo, uh, če se stv, o stvarmi uh, dela na skrivaj, ni dobro. Um, moramo stalno uh, razvijati to kulturo uh, komunikacije oziroma konkurence, ki je bistvena za dobrobit uh, državljanov. Uh, najlepša hvala. Mislim, da smo imeli zelo. Uh, ploden strukturiran dialog z komisarko, dobro je, da ste omenili poštenost eh, skupnega trga in bistveno povezano z državljani v naši uniji tega trga. Eh, veliko elementov je tukaj in možnosti eh, za razmislek in seveda razmišljati moramo tudi o, o optimalnem načinu um, vračanja državnih pomoči, če je to sploh možno, kakšne so možnosti. Kot sem rekel, tukaj je premislek potreben, seveda kot tudi naše um, konstruktivno in tesno sodelovanje. Najlepše hvala in sedaj uh, predajam eh, besedo oziroma predsedovanje svojemu kolegu.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die. Poštovane kolegice in kolegi, pogled na uro kaže, da zamujamo in zato si dovoljujem, da kar takoj nadaljujemo s točko 4 na našem dnevnem redu. To spada tudi še po to temo, letno poročilo politike EU na področju konkurence. Pred sabo imamo osnutek poročila kolege Tibora Sanje, ki mu bom kar kmalo predal besedo. Za koliko minut? Pet minut. Prosim. Um, dear colleagues. Kolegice in kolegi, mislim, da se vsi strinjamo, da močna in učinkovita uh, konkurenčna politika je v Evropski uniji vedno predstavljala uh, temeljni kamen in res mi je veselje in čas, da sem lahko poročevalec na to temo. To je ključno za Evropo tudi v globalni perspektivi. Eh, konkurenčna politika Evropske unije je osnovni inštrument za dobro delujoč notrni trg Evropske unije. Konkurenčna politika eh, nam omogoča eh, uravnavanje politične moči, omogoča nižje cene, boljše kakovost produktov in storitev ter večjo izbiro za potrošnike. Popolnoma sem prepričan, da smo v parlamentu enotnega mnenja glede dejstva, da mora biti konkurenčna politika eh, pomemben del političnih prednostnih nalog, kot je izboljšanje inovativnosti, kakovostne delovna mesta, zaščita potrošnikov, rast in inovacija in eh, povezava notranjega trga z digitalnim trgom in energetsko unijo. Kot eh, vidite in vsi vemo, je ta uh, tema veliko širša kot, in zato se ne moremo uh, v osnutku poročila osredotočiti na vse vedike, še uh, zlasti glede na uh, omejitve dolgosti samega poročila. To so dejstva. Zato sem se osredotočil na sedem glavnih tem uh, pri pripravi tega osnutka. Prvo je integracija oziroma eh, povezava notranjega trga, kar je ključna za državljane in podjetja. Mislim, da je nasploh komisija na pravi poti, kar se tega tiče ampak potrebujemo uh, večje ukrepe za ukrepitev eh, uh, notranjega trga tudi s pomočjo fiskalne unije. Drugič, osredotočil sem se na digitalni uh, skupni trg. Tukaj potrebujemo bolj ambiciozne. Uh, pristope za to, da omejimo uh, uh, online uh, pristope oziroma ponudbo. Eh, povezuje se to z kar nekaj preiskavami proti eh, konkurenčnih eh, praks različnih podjetij, tudi v telekomunikacijskem sektorju. Tretje Izpostavil sem pomen doslednega izvajanja pravil eh, o državni pomoči, o tem smo ravno kar razpravljali. Tukaj naj izpostavim, da komisija mora razjasniti pravila in postopke, ki velijo za državno pomoč v finančnem sektorju. Četrtna zadeva so uh, eh, protitrastne. Uh, eh, prot izvesti kartelske postopke na eh, postopki v primerih združitev. Upam, da to ne bo preveč tehnično. Ampak eh, moral sem to omeniti. Peta točka se eh, osredotoča na energetsko unijo in eh, kmetijstvo kmetijski trg oziroma eh, industrijo, kjer so pogoji nekoliko drugačni kot v drugih sektorjih. Šesta točka eh, je bolj učinkovit in bolj organizirana eh, nacionalni organi za zaščito konkurence. Eh, potrebujemo resnično izvajanje evropskih pravil na tem področju v Evropski uniji. In sedma točka, izpostavil sem eh, regul, redni strukturiran dialog s komisarko za konkurenco v parlamentu. Eh, zlasti v okviru našega odbora za ekonomske in monetarne zadeve, pa tudi v okviru delovne skupine za konkurenčno politiko. Uh, to je uh, pomembno, da bolje med seboj sodelujemo in na ta način prispevamo tudi k kakovosti tega poročila. Naj se še enkrat zahvalim uh, sami komisarki, uh, ki je dosedaj pokazala veliko stopnjo odprtosti in sodelovanja. Ampak Evropski parlament ravno tako mora dobiti. Uh, pr pravico soodločanja na področju konkurenčnosti in zato zahtevamo ustrezno spremembo pogodb. Kot eh, veste, te načela, ne, to ni vsevsegajoč seznam, lahko ta, eh, te teme še razširimo. Eh, sam pa vas pozivam iz vseh političnih skupin, da mi tem pomagate upam, da bomo imeli zelo dobro sodelovanje z poročevalci v senci in vsemi strokovnimi sodelavci in da bomo na koncu eh, dosegli dobre eh, kompromise, ki bodo zadovoljili različne pristope. Glavni cilj je pa seveda eh, uveljaviti pravico državljanov in evropskih podjetij. Najlepše hvala in sedaj eh, štiri minute. Torej. Eh, poročevalci v senci. Najlepše hvala za eh, besedo. Paolo se opravičuje, ker ni mogel priti pravočasno zaradi drugih obveznosti. Govoril bom v njegovem imenu, ki podpravlja podpira in se zahvaljuje poročevalcu za delo na letnem poročilu o politiki Evropske unije na področju na konkurence. Eh, to je dobro zasnovano poročilo. Strenjamo se, da je konkurenčna politika Evropske unije vedno bila zelo eh, relevantna eh, in pomemben del projekta. Eh, Evropske unije. Ravno tako izpostavlja velik pomen notranjega trga, še zlasti digitalnega trga, ki lahko vzpostavi na 100 tisoče novih delovnih mest in tako okrepi eh, Evropsko unijo in energetsko unijo. Obstaja le nekaj zelo malo številni točke so, ki jih je treba razdeliti še zadnja točka del. Um, povezave notranjega trga. Poročevalec osenec meni, da je treba dodati, uh, en, da, je, da so enaki pogoji ključni pri tem. Um, še na poročevalec osenci bo dobro sodeloval z drugimi poročevalci osenci. Uh, in sam sem kot koordinator v Evropski ljudski stranki um, tisti, ki menim, da je osnutek poročila dobra osnova za nadaljne delo. Kljub temu pa moramo uh, se ozreti na socijal, socijalno pravičnost in konkurenčno politika, politiko, ki mora uh, zagotoviti uh, pravičnost za podjetja. Potem vprašanje fiskalne unije niso, ne sodijo v to poročilo. Zaradi tega se v 14. odstavku moramo osredotočiti tudi na finančne storitve in kakšen je pravzaprav, kakšna je logika eh, tega eh, poroči, eh, odstavka pa Sander Luns. Uh, hvala, gospod predsedujoči, in hvala poročevalcu za osnutek. Uh, kot je kolega omenil, je to osnutek uh, dober, dobra osnova za nadaljne delo. Tudi v skupini IKR podpiramo veliko večino odstavkov v poročilu. Ne eh, tri ali štiri komentarje imamo, nekaj vročih eh, krompirjev. Malo sem zaskrbljen, da bomo se v tem poročilu, tako kot lani, osredotočili predvsem na obdavčitev. Eh, strinjam se, da se moramo lotiti tudi državnih pomoči in. Eh, vendarle navesti, da je obdavčitev v suvereni pristojnosti držav članic. Če berem tretji in četrti odstavek, eh, mislim, da je tukaj treba še kaj postoriti. In še naj dodam, eh, gotovo se bomo tukaj tudi našli, našli bomo dodati je treba element, ki ga pogrešam v poročilu in to je vprašanje socialnega dampinga. Eh, namreč eh, napoteni delavec je eh, cenejši kot sodržavljan in to se razume lahko kot nepoštena konkurenca, nelojalna konkurenca in mi kot predstavniki ljudstva se moramo tega lotiti, ne da bi istočasno govorili o protekcionizmu in zaščitnih ukrepih. Tretjič, poročilo poziva k začasnim državnim eh, pomočem, ki naj se eh, zmanjšajo ali celo opustijo v finančnem sektorju. Mislim, da je to pomembno. Tukaj je potreben še en korak naprej. To je treba zapisati bolj eksplicitno, če se pogledamo, glede na to, kar se dogaja trenutno v eh, Nemčiji, v Italiji. Um, države bodo mogoče pri bankah začele kržiti pravila državne pomoči za reševanje bank. Um, In v bistvu so eh, ljudje z srednjim dohodkom in eh, slabše plačani tisti, ki jih silijo, da rešujo bogate bankirje. In eh, ne na zadnje, kot parlament igramo tukaj pomembno vlogo, moramo pa upoštevati tudi neodvisnost. Um, izvajanja konkurenčnih politik, politik na področju konkurenc in tukaj moramo postaviti tudi eh, splošni politični okvir in se ne osredotočati na posamezne zadeve, torej ne um, izpostavljamo in ne sramotimo posameznih podjetij. Vem, kako je bilo lani ali v prejšnjih letih, ampak eh, tukaj sem manjšinskega mnenja. Ampak eh, ne glede na to, se eh, zelo veselim, da bomo kmalo začeli delati na tem dosjeju. Hvala lepa. V imenu Alde, sedaj Ramon Tremosa. Pozicenda. Well, um... Najlepša hvala. Res mi je v veselje, da spet sodelujem pri takem letnem poročilu o politiki na področju konkurence. Torej, pripravljen sem sodelovati. Leta 2013 sem bil sam poročevalec in imam izkušnje na tem področju in poročevalcu predlagam, da poskuša doseči čim širše kompromise. Gre za mnenje, poročilo, ki predstavlja samo mnenje in ni obvezujoče, ampak eh, če glasuje za to 600 članov parlamenta, je to jasno politično sporočilo Evropski komisiji, kaj naj se osredotoči in eh, kaj se parlamentu zdi pomembno in v katera področja uh, naj uh, posebej obravnava, naprimer, multinacionalke. Um, in seveda imamo ideološke preference, jaz naprimer se strinjam z kolegom Sandr Lunasom, da to v tem poročilu ne gre razpravljati o eh, prihodnem ureditvi davčnih politik v Evropski uniji, kajti to so sedaj eh, pristojnost držav članic in mislim, da vse države članice eh, ne. Zaenkrat nobena ne misli te suverenosti prenesti na Bruselj. Uh, Eh, mi lahko imamo zelo dobre ideje na to eh, temo, vendar ni pravi čas. Eh, jaz pa sem za to, da imenujemo in osramotimo krivce. Sam sem to naredil v svojem poročilu o Google in mislim, da je bila to dobra razprava. V četrtek smo na plenarnem zasedanju glasovali uh, o e, letnem poročilu o izvajanju prava Evropske unije in e, preimenovali smo posamezne države na jugu Evrope, ki najmanj e, spoštujejo evropsko pravo. Dobro je, da državljani vedo, da nekatere države so bolj spoštujejo pravila kot druge. Torej, jaz sem za to, da izpostavimo določena podjetja, in sem tukaj delim mnenje z opročevalcem. Videli bomo kako. Bo. Potem danes je pomembno, da se Evropski parlament oziroma da se evropska kredibilnost eh, okrepi. Eh, komisija, mislim, da je do sedaj pokazala najboljši, najboljšo plat. Multinacionalke eh, so vedno večje, vedno bolj globalne in eh, nacionalne uh, kon, ob, organi za konkurenco so vedno manjši. In na evropski ravni um, generalni direktorat za konkurenčnost je tisti, ki je pravi potem sogovornik z multinacionalkami, ki ne spoštujejo pravil. Naprimer, aprila, ko je. Uh, komisarka Vestager začela eh, drugo fazo z Googlom, je finančni Times, eh, fin, eh, fina, časopis Financial Times govoril v prid komisiji oziroma pisal v prid komisiji. Zaradi tega se mi zdi, da je letos to poročilo še posebej pomembno, kajti um, komisarka za uh, konkurenco je uh, zelo um, ustre, dobra, dela svoje delo ustrezno, um, govori o izrabi dominantne pozicije eh, ne samo pri Google, ampak tudi pri mnogih drugih podjetjih. Opraviti moramo svoje delo pošteno, zato da bomo imeli dobro poročilo. 30 sekund ste mi dali, gospod predsedujoči, podpiram uh, več. Uh, pristojnosti za uh, eh, DG uh, eh, konkurenceno, uh, eh, če v drugih generalnih direktoratih uh, obstajajo neizkoriščene kapacitete, zato da se bomo res dobro borili proti globalnim velikanom. Potem pa glede posameznih um, odstavkov bom predložil. Um, predloge sprememb, naprimer eh, transport, eh, kjer je kar nekaj monopolnih primerov v državah članicah, eh, lahko naprimer tudi naprej delamo na področju trgovine ehm, proti trastnem zadevah in podobno. Ampak najlepše hvala že vnaprej za sodelovanje. Äh, hvala lepa. Gue. Palome López ni poročal, ko senci je kdo na mesto nje tukaj in bo govoril o imenu Gue Engel. Ja, jaz sem Flanagan. Uh, be... Tudi uh, sam sem bil uh, poročevalec v senci na odboru za. Eh, kmetijstvo. Zanimivo poročilo, z nekaterimi stvarmi se strinjam, za nekaterimi se ne. Področje konkurence. Tukaj potrebujete močno podporo v celotnem parlamentu, če hočete uspeti. Mislim, da je to področje, kjer. Uh, moramo države članice zelo tesno sodelovati in se na eno sredotočiti. Gotovo pa ne boste dobili podpore in sicer mnen, cenim vaše mnenje, da je treba eh, poglobiti fiskalno unijo. Mogoče je to dobro ali pa mogoče je to slaba zamisel. Ljudje nasplošno pa si tega ne želijo. Eh, bojijo se, eh, da bo to odvrnilo podporo. Omenili ste kmetijstvo. Na Irskem je zanimivo področje, ko gre za konkuren, eh, obdobje, ko gre za konkurenco in kmetijstvo. Evropska komisija je odločila, da se naša dva velika predelovalca mesa lahko združita in to je v nasprotju z uh, najvišji, največjim eh, združenjem kmetovalcev, ki so pripričani, da to za njih ne bo dobro. Uh, na ta način pa se gotovo zmanjšuje zaupanje v to, da Evropska unija skrbi za konkurenčnost trenutno uh, res ni velike podpore. Uh, uh, če lahko uh, v enem delu uh, Irske plačate za pico 4,95 evrov, na druge v Dublinu pa 12 evrov za isto pico. Večina ljudi namreč je prepričana, da ni prave konkurence, uh, je pa konkurenca uh, bistvena za industrijo in razvoj. Mnogimi, z mnogimi stvarmi se v poročilu strinjam, z nekaterimi pa ne. Je pa verjetno na robe razmišljati, da če zapeljete v Jarek, potem morate peljati naprej. Verjetno je bolje iti rikverc. Ja, finega pojma. Hvala lepa. Naslednja je FDD. Prosim, gospa Van Štork ne napaka, najprej še v imenu zelenih. Uh, and thank you to the rapporteur. Hvala in hvala tudi poročevalcu. Osnutek je res zelo dober, dobro zasnovan, strukturiran, posebej pozdravljam dejstvo, da ni le tehnično, ampak tudi politično ambiciozno zapisan. In Veselim se, da bomo razširili razpravo o evropskem projektu, ki je trenutno v krizi zaradi euroskepticizma in eden od glavnih razlogov je, ker se Evropska unija dojema kot projekt eh, velikih, eh, za velika podjetja. A Apple je eden od primerov, ki kaže nasprotno, da je to projekt za ljudi. In na tem moramo delati, to je naša dožnost, da to uh, sporočimo širše. Zato popolnoma podpiram drugi in tretji odstavek, ki morate iti še dlje, eh, kjer moramo najti širšo politično koalicijo, biti bolj ambiciozni, zahtevati eh, več eh, evropskega razvoja, Zahtevati moramo več evropskega sodelovanja na tem področju, še zlasti na področju davkov. Pri davkih pa imam kar nekaj predlogov sprememb, pa tudi pri notranjem trgu. Tako kot je komisarka eh, Vestager rekla, problemi so pred nami, eh, težave se obetajo na področju medijskega trga, telekom trga politične izjave, eh, ki se ozirajo na prihodnost, so pomembne. Tukaj lahko kot parlament damo svoje mnenje in mislim, da to moramo narediti. Ravno tako pozivam eh, več, k večjemu povdarku na eh, delovne sili in človeških verih. Jano. Tako se da pa gospa Fan Štor. Hvala lepa predsedoči, kolegice in kolegi. Skeptična sem, kar se tiče predlogov Evropskega parlamenta in komisije. In tukaj vidimo tendence k centralizaciji in tudi primeri, kot so vozovnice Interreg. Vendar pa tukaj, kar se tiče konkurenčnosti, imamo že dolgo pristojnosti na strani komisije in mislim, da je ta pristojnost prava komisija. Upravlja svojo dožnost proti državnim pomočem in proti prevelikim koncentracijam in to podpiram. Vseeno pa s tem poročilom spet gremo v napačno smer, poleg nadzora nad konkurenčnostjo. To se uporablja zato, da razširimo pristojnosti in to zadeva, tako kot so kolegi že omenili, tudi področje davčne politike, ki ne spada sem poročilo. Pravi, da bi tržni akteri morali plačevati poštene davke. Ne, to ni res. Potrebno je plačevati zakonsko predpisane davke in to počne politika, nacionalni parlamenti in potem smo v osrčju te pristojnosti. To je še vedno pristojnost držav članic in tako naj tudi, prosim, ostane. Zato so vsi premisliki, kar se tiče tačne politike tukaj na nepravem mestu in to zavračam. Prav tako pa zavračam tudi kakršnokoli davčno harmonizacijo. Druga točka. Uporaba zakonodaje na področju državnih pomoči. Tukaj, naprimer, državna pomoč italijanskim bankam, se zdaj upravičeno. To se mi zdi velika zmota, kajti to je nevarno, kar se tiče držav in državnih pomoči in s tem moramo končati, o tem moramo spogovoriti v poročilu. Ne smemo bank več reševati z državnimi pomočmi pred bankrotom. Sicer se to ne bo nikoli končalo. In potem še tretja kratka točka. Pogrešam tudi izjave o ekonomiji delitve. To je tisto načelo, ki bi ga morali izpostaviti na evropski, pa tudi seveda na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni nas to nekoliko omejuje. Načeloma bi to bilo področje, kjer bi lahko Evropska unija storila veliko dobrega. In tukaj to pogrešam poročilo. Hvala. Danes, glede na zamudo, ne bomo imeli kaj dejati na to točko tako da bo besedo dobil kar takoj kolega Sani za povzetek. Prosim. Thank you very much, chair. E, Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Res sem vam hvaležen, kolegice in kolege, za te preliminarne komentarje, e, tako vsebinske kot e, m, mm, tehnične in, ko, in tudi, ko gre za možne pomankljivosti, ki, na katere upozarjate. Naj se ozrem na to, kar ste rekli o socialnih vidikih. Enostavno si želim potrditi in zagotoviti vsem kolegicam in kolegom, da je da kot politik eh, socialdemokratske usmeritve sem popolnoma odprt za, res odprt za vse zamisli, predlagajte, kar si želite na to temo, eh, da okrepimo socialni vidik. Razumem. Tukaj je še ena zadeva, ki jo želim izpostaviti. Razumem, kaj menite glede fiskalne unije. vedno je zelo težko, mislim, da vsakemu izmed nas, da ko eh, začnemo delati na nekem dosjeju in osebno lahko priznam, meni je uh, zelo pomembno, uh, pomemben stavek je vedno tesneje povezana unija. To je v uvodu zapisano k pogodbam. Uh, ali eh, to, kar počnemo, vodi v vedno bolj uh, povezani Evropi ali vsaj malo bolj povezani Evropi ali pa sploh ne. Eh, tudi jaz imam določene pomisleke in ni mi vse jasno, ampak ne moramo kar naprej ponavljati. Vemo, da je večina uh, problemov zaradi uh, fiskalne unije, ampak po drugi strani si je ne želimo ali pa je nočemo. Ampak lahko pa bi tukaj vse naredili en korak v to smer. Verjemite mi. Poglejte. Ena od glavnih prioritet, in to me pravzaprav zelo skrbi, je notranji trg. Notranji trg je lep projekt, ki pa še ni zaključen. Ponavljam, ni zaključen dobro, na široko je zaokrožen in dobro za razvita institucija, ampak še vedno ne zaključen. In mislim, da nam ni treba eh, pripraviti ne vem, kako eh, dobro delojoče eh, v fiskalne unije v že takoj, ampak vsaj postavimo si to kot cilj. Potem še dve zadevi sta tukaj. Gospod predsedujoči, gospod Sarmoza je omenil, da ta konkurenčna pravila, osnovna pravila za delovanje gospodarstva, da tukaj potrebujemo veliko, veliko večino. In verjemite mi, to si želim. Uh, Eh, želim kar najširšo podporo temu poročilu, kolikor je pač možno jo dobiti. In na zadnje, mislim, da to, kar lahko dosežemo in damo, prenesemo evropskim državljanom, to so pa jasna pravila o eh, novih eh, gospodarstvih, o eh, gospodarstvu delitve, eh, digitalnem gospodarstvu in tako dalje. Mislim, da na teh področjih eh, smo veliko bližje državljanom, kot si sploh mislimo. To je eh, vezano na njihov eh, vsakdanje probleme kot potrošnike. Eh, torej, novo podjetja, novi načini poslovanja so nekaj, čemer moramo posvetiti čim več pozornosti. Vsem se zahvaljujem, da ste to, za to pripravljeni. Drage kolegice in kolegi, dragi prijatelji, res si eh, želim, eh, da bomo vsi dosegli to, kar si vsi želimo, to pa je dobra konkurenčna vila. Um, uh, za predloge spremembe je naslednji teden, sreda 19. oktobra potem bomo jih obravnavali 28. novembra. Glasovanje odboru Ekon je predvideno za 5. decembra, če bo vse teklo tako, kot mora, pa bi potem glasovali na plenarnem zasedanju. To februarja 2017. Napisano je bilo 16, ampak mislim, da je 17 prav. Tako, naslednja točka na našem dnevnem redu, točka 5, predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014 do 2020. Poročevalec je kolega iz ELS Stolojan in beseda je vaša. Tri minute. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je to poročilo, ko smo potrdili finančni okvir 2014 do 2020, bilo predvideno, da bomo sofinancirali tri organizacije, ki so povezane z mednarodnimi finančnimi računovodskimi standardi. To je EFRAK, tehnični svetovalec Evropskim institucijam, še prav posebno Evropske komisije, pri vsem, kar se tiče MSRP in potem PIOP, ki govori o zaščiti javnega interesa. Za EFRAK smo potrdili samo financiranje za dobe 2014 do 2017. Upoštevati pa moramo, da glede na moje poročilo, ko skušamo izboljšati produktivnost EFRAK-a, smo torej potrdili samo finance za tri leta želeli smo torej pritisniti na EFRAK, da bo izpolnil priporočila. EFRAK je izpolnil večino priporočil. Imamo poročilo Evropske komisije na to temo. To, česar niso mogli izvesti EFRAK, to, je, to so stvari, ki niso odvisne samo od EFRAK-a, to je sistem financiranja, naprimer za prispevke, ki prihajajo z držav članic. In zato je vse lepo in prav, če podpremo predlog komisije, ki predlaga podaljšanje financiranja EFRAGA še za naslednje tri leta, 2017 do 2020. Štiri leta pravzaprav pravi govornik. Imamo predloge sprememb, po njih smo govorili s kolegi, ki so jih podali in strinjali smo se, da je več, o večini predlogov sprememb, nismo pa se strinjali glede predlogov sprememb, ki bi ustavili financiranje EFRAGU. Dva predloga sprememb kolegov sta, ki jo želim predstaviti, ki sprožata nekaj vprašanj, saj kar se tiče mene, kar se tiče pravne službe. to je predvsem ime gospoda Bereja in želim samo zahvaliti za sodelovanje, predlaga, da bi letno poročilo, ki ga pošle Evropska komisija svetu in parlamentu glede dejavnosti te organizacije na tem področju, potrdila svet in Evropski parlament. Pravno mnenje tega ne podpira in mislim, da je to prav. Potem pa še en predlog spremembe, ki ga predlaga gospod Gigold, predlaga, da bi organizacije morale poslati letno poročilo o svojih dejavnostih. Po mojem mnenju je to naloga Evropske komisije. Evropska komisija je namenjena temu, da zagotovi izvajanje finančnega okvira 2014-2020 in tudi Evropska komisija mora torej zagotoviti ustrezno izvajanje institucij, ki so povezane s tem finančnim okvirem. To sta edina dva predloga sprememb, ki sprožata nekaj težav, vsaj kar se tiče mene. Seveda pa smo imeli tudi razpravo. Kot veste, imamo ekipo odbora Ekon, ki se osredotoča na MRS in na našem zadnjem sestanku smo govorili o tem, da po jutrišnjem glasovanju, ko bomo glasovali o tem poročilu in ko bomo glasovali o predlogu, da začnemo s trialogom, da bomo morali predtem imeti še en sestanek z EFRAGOM in Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Sedaj pa poračovalci v senci, dve minuti vsak. Začne prvo žber SSD. Dve minuti je pa res premalo, da bi se človek izrazil v zvezi z EFRAGOM. E, tudi za zahvalo je premalo časa. Hvala za odlično sodelovanje. Predgovornik je povedal bistvo glede predloga spremembe 22, ki ga je omenil. Naj povem, da je to tisti, kjer bi moral eh, parlament potrditi poročilo EFRAK v duhu izvornega koncepta pravno gledati, gledano. Politično gledano se parlament lahko vtika v delo Efraga, menim pa, da je treba to sodelovanje s parlamentom še ukrepiti. To je zelo pomembno. V tem poročilu je prvič jasno povedano, da se je je parlament lotil na podlagi ustrezne pravne podlage dejansko nadzorovati to, kar se dogaja pri Efragu. Da je tisto, o čem se dolgo govori, dejansko postalo res, ampak da bo to tudi delovalo v praksi, moramo imeti najprej neka uvodna pogajanja z Efragom, preden se lotimo podrobnih razprav in trialoga. In zato mislim, da ne potrebujemo samo nekega sestanka, temveč zelo konkretne formalne oblike sodelovanja, ki jo moramo formalizirati s posebnim dopisom komisiji in vsem zainteresiranim, da bomo govorili o tem tako, kot se spodobi in da bo parlament na ustrezen način vključen v reševanje eh, problema financiranja EFRAGA. Sama imam tukaj cel seznam tega, o čemer bo treba glasovati jutri, ampak če se s tem ne bo dejansko nič eh, spremenilo, ne v praksi, ne v našem dojemanju zadev, v vsakem primeru menim, da so nujno uvodno potrebna pogajanja pred trialogom. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa imenu EKR Sandran. Sander Lunc. Hvala lepa. Najprej naj se opravičim v imenu Sajda Kamala, ki ga tukaj ni. Prosim, da jaz pridem na njegovem imenu in imenu skupine EKR. Naj povem, da EKR priznava praktično potrebo po EFRAGu v trenutni obliki kot eh, zasebni organ. Ne zanima nas, da bi ustavili financiranje EFRAGu in tudi ne, da bi to postalo javno telo. Poleg tega priznavamo izboljšave, ki so bile že narejene pri EFRAGu zadnjem krogu pogajanj o financah 2013 in tudi večina priporočil je že bilo izvedenih, to je bilo omenjeno in lahko vidimo, da se struktura izboljšuje in da je vedno več preglednosti. Pozdravljamo pripombe gospoda Gozeza, Gozesa na odboru Ekon, ko je jasno dejal, da EFRAK ne bo talec prejšnjih praks. Prav tako je izpostavil večjo povezavo in nadzor tega odbora, strani tega odbora in organa, ki mu predseduje. EKR si tudi želi jasnega nadzora proračunskega denarja in tudi mi ne bomo talci prejšnji praks. In to je tudi logika naših predlogov sprememb. Krajši prešel do prefinanciranja v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Mislimo, da bi to krajše obdobje lahko pomenilo sestavni del reform EFRAG-a. To je pomenilo veliko več nadzora, pregledov in to je revitaliziralo razpravo. Tako da bi si mi v EKR želeli, da bi ta zdravi pritisk ostal, kot to imenujemo in mislimo, da je to najbolj učinkovit način, da to zagotovimo. Hvala lepa. Danke, Sander. Hvala lepa, Sander. Za Ade Kora van Neuvenhuizen. Um, uh... Hvala lepa, zelo kratka bom. Rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Stolajanu in vsem poročevalcem v Senci in kolegicam in kolegom za prispevke in za prijetno sodelovanje. Gospod Stolojan, mislim, da je pripravil dobro poročilo in ga lahko podpremo. Prav tako se strinjamo, da naj ne bi podprli predlogov sprememb, ki govorijo o določitvi sofinanciranja EFRAG-a. Strinjamo se z vsemi predhodniki, da smo na pravi poti z EFRAG-om, z novim predsednikom in z novo odločenostjo kar se tiče izvajanja vseh priporočil skupine posebnih svetovalcev in da bomo imeli boljšo in bolj demokratično strukturo. Ko govorimo o pravnem nasvetu, ki je do priloga svojega 22, pa mislim, da je težava s pravnim mnenjem taka, da lahko vedno najdete ene, eno mnenje za in eno proti. Vseeno pa bi med tem že želela začeti z efragom v duhu zaupanja, tako da mislim, da ni potrebno dajati blagoslova poročilo kot parlament. Ne bi seveda ogovarjala temu, dobro bi bilo, če bi to bilo možno, če pa ne, pa mislim, da to ne bo tako velika težava. Pomembno je, da bo efrag učinkovit da bo do dodatne naloge in odgovornosti, ki smo mu jih namenili, opravljene. To smo storili v naši resoluciji 7. junija. Zanime, da se vsi strinjamo glede mojih predlogov sprememb, da bi te naloge in odgovornosti morali biti pozorno spremljene in da bi jih bilo potrebno poročati. Kar se tiče financiranja, pa mislim, da dobro sodelovanje EFRAG-a ni odvisno od tega, kako dolgo jih bomo financirali, tri leta oziroma kolikor že. To ni odločoče za nas. Imamo zaupanje v novo ekipo, da bodo sledili našim priporočilom. Strinjam pa se, gospod Beres, da bi morali jasno povedati, preden začnemo s trirogom, da resnično želimo zavezo komisije in EFRAGA, da se tudi oni strinjajo glede teh priporočil. Hvala. Kora. Hvala lepa, Kora. Vegas, zeleni. Gue. Ne, gue. Ampak eh, Vegasa ni. Ne, torej ni ne Alde, ne Vegas, ampak je Demasi zeleni. Oziroma Gue. Ja, nova brada torej nadomeščam Vegaša, ki je na kitajskem in se upravičuje. Najprej hvala lepa gospodu Stolojano za trajna prizadevanja in zavezo, da bi reformirali EFRAK. Strinjamo se s poročevalcem, ko pravi, da bi morali poročilo spremljati priporočila in zahteve resolucije prometa 7. junija 2016 o oceni mednarodnih računovodskih standardov. Za nas je ključnega pomena, da postane to javni organ, ker so računovodski standardi javna dobrina in vsi vemo, da je računovodstvo, računovodstvo lahko zelo ustvarjalno, kreativno in lahko to potem pomeni tudi določene težave na trgih. In vse, ki skrbijo davčno vprašanje, kar se tiče poročanja po državah, je to tudi zelo pomembno. Ena od misij EFRAG je, da nudi na svet Evropske komisije, ali se spoštujejo kriteriji za računovodske izkaze v EU. In to ne more upravljati zasebni organ, po našem mnenju, zaradi navskriženih interesov, ki se lahko pojavi. Več preglednosti ne bo dovolj, da bi EFRAG ne padel pod vpliv in zasebnih organizacij, zato mislim, da če financiramo določene organe, mora biti parlamentarni nadzor. Za nas ni dovolj, da bi potem napisali, da bo komisija podala zakonodajni predlog, eh, ampak moramo resnično zagotoviti, da bomo preoblikovali to v javni organ. Hvala lepa, Fabio. Za zelene imam svega sena Gigolta, vendar pa ga ni in ga tudi nihče ne nadomešča danes popodne, tako da naslednja gospa van Štorh, EFDD. Hvala lepa, predsedoči, poročevalec, kolegice in kolegi. Svoj predlog spremembe sem podala, veliko krat so ga že citirali, tudi sama ga naj sedaj obrazložim. Sem zato, da ne bi zagotovili dodatnih finančnih sredstev EFRAGO, temveč da bi se to naj sedaj izteklo. Naj obrazložim. Računovodski izkaz je informacija o stanju podjetja in odgovornost do uporabe finančnih sredstev in zato morajo, moramo razlikovati med naslovniki. Najprej podjetje na določen način obvešča delničarje in to mora biti prepuščeno upravam. Ti najbolje vedo, delničarji in zainteresirane strani, katere informacije potrebujejo. In to lahko tudi sami uredijo v to se vlade naj ne bi umešavale. Poleg tega smo v finančni krizi videli, kaj se dogaja, če vsi uporabljajo enake računovodske standarde. To lahko potem pomeni sistemsko tveganje, ko potem vsa podjetja, vse panoge to počnejo po istih pravilih. To pomeni potem sistemsko tveganje samo po sebi. To smo videli, ne glede na to, za katerim model se bomo na koncu odločili. 100 s tem poenotenjem bomo ustvarjali torej sistemsko tveganje in to je zelo nevarno. In drugič, računovodstvo kaže tudi davčno preglednost in tukaj tudi mislim, da moramo zagotavljati določeno davčno preglednost, ki mora biti pa neodvisna od računovodstva za kapitalski trg. Kapitalski trg ne sme biti skoriščen za davčna vprašanja. Kapitalski trg se zanima za druge informacije kot eh, davčni uradi. In EFRA kot delno zasebna, delno javna institucija ima pristojnosti, ki jih že na nacionalni ravni ne podpiramo, sploh pa ne na EU ravni. Hvala lepa. Nachdem ich für die ENF Frau von Kappel nicht im Raum. Gospe von Kappel ne vidim strani NF, kdo nadomešča, ne, potem pa dobi besedo kar poročevalec za povzetek. Prosim. Okay, uh, Hvala lepa, nič nimam za dodati. Glede tega, kar sem dejal uvodoma, poznam stališča vseh poročevalcev senci, skušamo doseči skupni dogovor o poti naprej, kaj storiti, ko bomo zahtevali sestanek z EFRAGOM in Evropsko komisijo pred trialogom. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še časovni razpored. razpored. Po glasovanju jutri v odboru Ekon bomo od decembra imeli to na plenarnem zasedanju. Točka šest na našem dnevnem redu. Letno poročilo Evropske centralne banke. Besedo dobi Karamon Tremoza v imenu Alde. Pet minut, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, še enkrat. Spoštovane kolegice in kolegi, če za en dan bomo glasovali o tem poročilu in rad bi se zahvalil vsem poročalcem senci za pomoč in dobro voljo pri kompromisih ki smo jih dosegli v zadnjih tednih. Naj na kratko povem dvoje. Kompromisi želijo slediti dvema ciljema. Prvi je podpora Mariju Dragiju in njegovi politiki v trenutkih visoke politične negotovosti, velike politične negotovosti. Mislim, da je pomembno, bolj kot kdajkoli prej, da pokažemo, da ga parlament podpira, da damo znak trgom, da podpiramo politiko ECB. Drugič, seveda izražamo kar nekaj pomislekov in ECB smo že poslali naša priporočila za izboljšavo. Naprimer, kar se tiče sestave kvantitativnega sproščanja, mislimo, da bi to moralo biti več naložb z dodatno vrednostjo EU, kar se tiče obrestnih mer, negativnih, eh, katerih smo bolj kritični, pa menimo, da je to pomembno zato, da zagotovimo, da se to ne bo podaljševalo predolgo. Poskušali smo torej doseči kompromise da bi zagotovili kar se da široko podporo v tem, teh pomembnih časih. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi zagotovili široko podporo različnih političnih skupin točno v tem trenutku. In potem samostojni predlogi smo jim pri veliko sem jih želel dati plus, pri vseh tistih, ki se mi zdijo smiselni politično ali tehnično. Seveda pa imate potem tudi glasovalni seznam in čez 24 ur bomo glasovali. Če želite se pogovoriti o posameznih prvih smer, se o tem lahko pogovorimo. Torej, mislim, da ni čas, da vse postimo eh, v nemar in sedimo križem rok. Mislim, da je potrebno poslati politično sporočilo, kajti, če nas ne bo v časopisih zaradi tega poročila, bo to dobro kajti potem bo prvič, da, prvič v šestih letih, da Evropski parlament ne bi podpiral politike Marija Dragija. Hvala lepa, poročalci v senci, vsak dve minuti. Najprej Tomas Mann, ELS. Hvala lepa. V imenu ELS se želim zahvaliti Ramono in tudi ostalim poročalcem v senci. Kar nekaj pogovorov smo imeli in mislim, da smo se potem približevali, čeprav smo na začetku bili na različnih okopih. To je pozitivno. Ramon je pozitivne stvari opisal, podragja seveda je osnovana in v obliko monetarnega dialoga to vedno tudi slišimo. Potem pa smo se lotili tudi precejšnjih tveganj zaradi nekonvencionalnih ukrepov, naprimer kupovanje vrednostnih papirjev in kupovanje. Denarja. In mislim, da smo tukaj dosegli, dosegli poenotenje, čeprav smo na začetku bili na popolnoma drugačnih bregovih. Potem še ena točka je pomembna, da smo dosegli približevanje tudi pri temi, ki še naprej zadeva države članice. Potrebujemo strukturne reforme, to je v njihovem interesu. Seveda obstajajo različne interpretacije, to je bilo jasno. In mi te moramo torej tudi upravljanje s proračunom, ki bo trdno održal članice. Tudi to je jasno. In sedaj smo se dogovorili glede opredelitve, kaj je glavni cilj ECB, stabilnost cen. Da ne bo to cilj eden izmed drugih. Ta skupni cilj smo oblikovali in potem pri temi nizke obrestne politike naj opozorim na to, da to še vedno ima negativne posledice na zavarovanje, eh, na varčevanje, na pokojninske sklade. Vse to smo obravnavali v drugih odborih in po našem mnenju je kritika upravičena. Na kratko, razen treh, štirih posameznih prerokov sprememb lahko v ELS sprememo skupni rezultat. Kolegicam in kolegom sem priporočil, da se na koncu izračamo za to skupno poročilo kjer smo resnično dobro sodelovali. Hvala. Hvala lepa. EKR Bernd Luke. <laughs> Očitno sem prišel ravno pravočasno. Hvala lepa. O, se upravičujem, se upravičujem. Sem že mislil, da smo druga največja skupina. Ja, nevredno sem izdelal, da ste prišli, kaj ti. Najprej so mi dali, da vas ni, da vas ne bo nihče nadomešča, tako sem vam tako dal besedo, se upravičujem. V veliko ko čas mi je, da dam besedo gospodu Fernandesu iz S in D za dve minuti. Eh, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Tremozi za delo zadnjih tednov in seveda tudi poročevalcem v senci, ta son, gospodom Mano in drugim poročevalcem v senci, s katerimi smo sodelovali. Ta prvi dokument, ki ga je predložil poročevalec, gre v pravo smer. Podali smo predloge sprememb za to, da bi pripravili stališče, ki bo v skladu z našo politično skupino. Zato smo sprejeli kar nekaj kompromisov večino jih lahko podpremo. Mislim, da med poročavci v senci in glavnim poročavcem obstaja kar široko soglasje. Seveda pa imamo tudi nekaj mnenjskih razlik. Tudi o tem bomo morali nekoč spregovoriti, tako da bomo potem lahko dejansko zagotovili široko podporo pri glasovanju na to poročilo o tem poročilu. Še prav posebno govorimo o kompromisu U, tako kot je to oblikovano sedaj. Nas to kot skupino SND ne zadovolji. Sveto smo tukaj skušali doseči dogovor, vendar pa menimo, da bi lahko se skupaj še izboljšali. Še prav posebno enega odstavkov bi lahko bolje formulirali. Tako bi potem ne zanemarili, ne spodkopali začetne ideje, samo drugače bi reformulirali. In upamo, da nam bo to uspelo. Kar se tiče politične osebine, pa mislim, da se ekspanzivna politika ECB podpira, nekaj predlogov za izboljšave imame, imamo, pozarjamo na tveganja, ki jih ta politika prinaša da pa kompromis O, kot sem dejal, bi želeli nekoliko popraviti, zato da bi dobili širšo podporo. Splošno pa je tako, da se poročevalci v senci in glavni poročevalec strinjajo, da bi jim samo maro morali preformulirati, pa bi zagotovili široko podporo. Bernd Luke, e EKR. Hvala lepa predsedoči. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za veliko delih zelo dobro vsebinsko strokovno podkovano poročilo o politiki ECB. Za EKR je tudi tako, da večino kompromisov podpiramo. Morda je še nekaj točk, kjer obstaja nekaj odklonov, vendar pa nasplošno smo zelo veseli, da se omenjajo tudi težave, ki jih prinaša politika ECB. Da se omenja to na zelo razumen način, še prav posebno gre za učinke negativne politike obresti, ki se izpostavlja v tem poročilu tudi kritično. in potrebe po strukturnih reformah. Mislim, da je to ustrezno izpostavljeno. Tako da smo pozitivno presenečeni in se zahvaljujemo izredno poročevalcu. No, imamo pa nekaj razlik v mnenjih, ko gre za vprašanje mandata ECB. Ali bi ta oblika zelo ekspanzivne denarne politike in tudi način, kako se to izvaja z različnimi instrumenti, ali to še ustreza mandatu. To se nam ne zdi tako, zato tukaj torej tega ne podpiramo, ko gre za take formulacije. Tudi kar se tiče bančne unije, smo veliko bolj kritični, kot je to, kar izhaja iz poročila. To bo verjetno vodilo do tega, da poročila ne bomo podprli, ne bomo pa tudi glasovali proti. Danke sehr. Für die GUE Fabio De Masi. Fabio De Masi, GUE. Tudi z naše strani hvala lepa Ramonu za poročilo. Zelo veliko je investiral to, to vemo. In smo bili tudi precej pozitivno presenečeni na prvi pogled, prvi vtis je bil pozitiven, imamo pa sedaj večje težave s sedaj predlaganimi kompromisi. ECB priznavamo kar precej svoboščin, da počne to, kar je potrebno, da bi dosegla cilj stabilnosti cen. ECB že leta ne uspeva izpolniti inflacijskega cilja, ker zaradi deflacije to pozi iz rok. Imamo pa drugačno analizo, kakšni so vzroki za to menimo, da je prav, da se v poročilu govori o nekonvencionalnih ukrepih, da to ima določene posledice, finančne posledice, da lahko potem to vodi do premoženskih mehučkov in to se nam zdi ustrezno, vendar pa mislimo, da politika varčevanja je tista v Evropski uniji, ki je vodila do tega, da naprimer ni več pravih transferjev v določenih državah članicah. Ne vidimo težav pri likvidnosti, temveč pri popraševanju in zato je potem tudi listninjene za MSP potrebno gledati nekoliko bolj kritično. In ta slon v sobi, torej nekaj, kar vsi poznamo, pa to zanemarjamo, zapostavljamo, da moramo torej zahtevati strukturne reforme in da moramo pa seveda tudi povedati, da tisti, ki so to že storili, je treba to priznati in priznati tudi zunanje trgovinski presežek. Nemče, gospod Dragi, je to tudi že, eh, na to tudi že upozoril in tudi na težavo ravni plač. Tudi politična vprašanja so pomembna, torej pristojnosti ECB pri izvajanju politik, tukaj potrebujemo mnenje parlamenta in zato se je poročilo odmaknilo za nas od tistega, kar bi lahko bili prej podprli. Hvala. Danke, Fabio. Für die Grünen Ernst, Ernest Ottesen. Sedaj še Ernest Ottesen v imenu Zelenih. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil kolegu Ramonu za odlično delo, ki ga je opravil v sodelovanju z številnimi kolegi iz skupine. To je res dober osnutek in menim, da je bilo delo opravljeno v dobrem duhu sodelovanja. Jasno je, da imamo tukaj celovito podporo večini monetarne politike Evropske centralne banke, po drugi strani pa, kot Ramon sam ve, imam težave bolj s tem, da se trajno povezujejo nekonvencionalne metode in to s pogojevanimi strukturnimi reformami, kar potem lahko trajnostno vpliva tudi na nadaljne oblikovanje politik, spremljanja in ocenjevanja. Mislim, da so to poglavite težave tudi za mojo skupino celoti. Sicer pa lahko povem, da gre tukaj za določene pripombe k neenakosti določenih ukrepov, ampak to je vključeno v poročilo in to je pozitivno. Potem glede programov bi lahko bili konkretnejši in tudi ostrejši v kritikah. Eh, še zlasti, kadar gre za subvencioniranje velikih korporacij, tako da bi odstavek, ki je temu namenjen, lahko nekoliko izboljšali. In končno bi rad povdaril tudi to, glede kompromisa, poročevalec podpira neodvisnost Evropske centralne banke, ampak po našem mnenju bi morali tudi uradno zaprositi guvernerja, naj se ne izraža potem v določenih povsem drugačnih političnih zadevah, ki presegajo njegova pooblastila. Sicer pa kot rečeno lahko računate z našo večinsko podporo in ne bomo zavrnili poročila v celoti. Hvala lepa predsednik. Eh, najprej se želim zahvaliti tudi sam poročevalcu. Eh, veliko smo se pogovarjali o tem, kakšne so eh, podrobnosti, ki jih ne bi mogli podpreti. Pri nas imamo težave s politiko o skupnem trgu, ker monetarna politika, taka kot jo imamo sedaj, ni primerna za 19 držav članic, ki imajo različne finančne politike in tudi različno stanje. Torej potrebujemo infrastrukturne strukturne reforme, ne pa da samo znižujemo plače in govorimo o devalvaciji. Zato ne moremo v celoti podpreti poročila. Ne morem pa sedaj pokomentirati vseh točk in podrobnosti. Tu gre za možne navskrižne interese, tudi kada govorimo o enotnih eh, instrumentih. In pogledajte samo to, kar je pisalo v Financial Timesu od Deutsche Bank. Tu se potem popolnoma spremeni podoba, ki jo imamo o sodelovanju z ECB vsakem primeru je treba imeti enotni instrument nadzora znotraj ECB, vendar tak, ki bo pregleden, sicer bodo vedno možne takšne ali drugačne kritike. Potem je tu še očitek eh, nepreglednega delovanja trojke in politične nelegitimnosti njenega delovanja. No, in tu je še veliko drugih razlogov, ki jih ne morem sedaj vseh našteti, ampak zdaj tega ne morem podpreti, tega poročila so pa to zadeve, ki smo jih veliko krat že omenili. Hvala, Marko, sedaj pa Gerond. Aneman? Da, hvala lepa, gospod predsedujoči mi vidimo, da je bilo v poročilu upoštevanih veliko naših predlogov in kritičnih mnen. In to je sedaj vključeno v poročilo, ampak videti je, da hočemo vsi skupaj s tem poročilom sporočiti gospodu Dragiju, naj se drži svojih pooblastil nisem pa v celoti prepričan, na kaj se nanaša peti odstavek. Namreč upam, da to nima upraviti z migracijskimi politikami, temveč bolj s tem, kar je povedal gospod Kremoza o besedilu in možnih nevarnosti za prihranke upokojencev in tako naprej vendar odstavek, kot rečeno, sam po sebi ni dovolj jasen in eno, kar vidimo, je to, da so pooblastila gospoda Dragija vedno bolj problematična in to poročilo je ravno odlična priložnost, da o tem spregovorimo in da mu posredujemo sporočilo, da ta parlament zelo kritično gleda na njegovo delo. Tukaj mi je tudi žal, da je bilo preveč kompromisov, ki niso dovolj jasni in odločni, naprimer osmi odstave, ki govori o nizkih obrestnih merah in tako naprej. Tu je še veliko drobnih pripomb, vendar se lahko strinjamo s splošnim mnenjem, da gre za razumno poročilo. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu za kratek povzetek. Um, um, Najlepša hvala za vse vaše komentarje. Sem odprt za nadaljne razprave tudi danes večer in jutri do povdne, do zadnjega trenutka sem vam na razpolago. Eh, sam sem bil poročevalec že leta 2012 in imam nekaj izkušen s tem in eh, lahko rečem, da so mi že zadnjič socialisti grozili, da bodo ja, glasovali proti, potem pa se je na koncu izkazalo povsem drugače. Kljub vsem grožnjah, kakorkoli že, tega ne priporočam. Danes večer in jutri dopoledne sem vam na volj za uslevanje, za razprave, to je moj. Eh, na svet po sedmih letih, ki sem jih preživel v tej hiši, da je bolje iskati kompromis, kot iti na nož. In prav tako, eh, da jih podarim še svoje univerzitetne izkušnje, ker sem doktor za področje znanosti, ekonomije, za finance in monetarne politike, lahko si pogledate vse moje članke, ki sem jih v zvezi s tem objavil v strokovnih revijah in lahko se zelo lepo pogovorimo o optimalnih rešitvah in predlogih. Ampak lepo vas prosim, ne glasujte proti poročilu, lahko se pa vzdržite. V vsakem primeru se vam zahvaljujem za vaše pripombe ko vidim podatke z leve in desne in EKR, eh, e nekateri si preprosto vijajo roke in se vzdržijo, ampak mi moramo biti vir stabilnosti, ne pa povzročitelj nestabilnosti. Ne moramo v celoti zavračati vse politike Marija Dragija, uh, čeprav se z vsem ne moremo niti strinjati. Kot rečeno, hvala lepa za sodelovanje. Kot rečeno, moramo pokazati, da smo mi tukaj v želji eh, biti koristni, ne pa povzročitelji problemov. Ko sem napisal tale osnutek poročila, sem ga zastavil v skladu s svojo vizijo in videnjem zadev, potem pa je bilo treba oblikovati številne kompromise, da bi šli na roko tem in unim komentarjem. In kot rečeno, imamo vedno pripombe z vse strani, ampak zelo težko je najti potem tisto pravo besedilo, pravilno formulacijo in zato pravim še enkrat, sem odprt za vaše komentarje in lahko se mi pridružite v razmišljanju in dalje večer, jutri do povdne, tako da bomo pripravljeni s končno različico poročila jutri ob povdne. Seveda, nič ni popolno in eh, vendarle mislim, da ne smemo sami izpodbijati kredibilnosti institucije, v kateri delamo. Hvala. Äh, Hvala lepa, Ramon. Po glasovanju jutri bomo šli s tem poročilom na plenarno zasedanje in potem bo tu še posebno zasedanje v začetku novembra, ko bo prisostoval celo predsednik Dragi osebno. Hvala lepa, ker ste. Eh, pomagali pri vzpostavitvi reda v našem urniku, ko smo imeli 20-minutno zamudo ob koncu pogovora s komisarko, tako da smo odlično premagali to vero, da poročevalce za naslednjo točko sploh še ni tukaj. Zeleni, kaj je z njim, zeleni, povejte, ali bo sploh prišel? ali je sploh do tukaj iz zelene skupine. Aha, torej bo prišel kratek premor, tri minute, potem bomo pa nadaljevali, ko poročevalec pride sem. Ich nehme alles zurück. Er ist da. no, je že tukaj. Wunderbar. Čudovito. Potem torej prehajamo na točko 7 na našem dnevnem redu. Spostavitev programov Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev, oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017 do 2020. Gre torej za prvo izmenjavo mnen poročevalec je Filip Lambert zelenih. Najprej dobi besedo za pet minut, prosim. Right? For... Hvala lepa, da ste vsi nestrpno čakali na to razpravo. Hvala vsem, ki boste prisostvovali temu dobritkega ali pa morda sladkega konca, ne vemo še. Vemo, da gre tukaj za proračunsko vrstico ki se ukvarja s podporo alternativnim glasovom v zvezi z eh, finančnimi politikami. Menim, da je velika večina poslancov in poslank eh, prepričala v koristnost to vrstih organizacij in zato jih bomo še nadalje financirali. Morda se vam lahko zdi čudno, da zakonodajalci financirajo organizacije, ki jim večinoma nasprotujejo, ampak mogoče vas bo presenetilo, da imamo veliko takih skupin, ki jih financiramo tudi v zvezi računovodskimi standardi in podobno. Torej, če govorimo o poenostavljenem postopku, temu so namenjeni predlogi sprememb. Veste, da smo sodelovali z Imkom v zvezi s tem. Morda bi le zaprosil, da tiste, ki se odlično zabavajo za mojim hrbtom, naj odidejo ven iz dvorane, ker sedaj moramo hitro napredovati predlagani urnik našega prihodnega dela, torej danes izmenjava mnen, potem eh, konec novembra 28. 29. potem glasovanje v začetku decembra in potem končno glasovanje 25. januarja. Torej ne gre za jedrsko znanost. Edini pravi pomisleki, ki bi jih imel, se nanašajo na možnost mikroupravljanja strani komisije delovnih programov obeh organizacij ker sedaj eh, nameravajo sprejeti programe eh, z izvedbenim aktom. To je nekoliko čudno, če lahko rečem, ker če tega ne počejo v zvezi z društvi in združeni potrošnikov in če eh, komisija financira 100 odstotkov proračuna teh organizacij, potem bi bilo logično, da komisija sprejema tudi njihove delovne programe. Vendar temu ni tako. Komisija je zavezana samo k financiranju. Mene zanima, kdo uh, plačuje in kdo odloča. Moja logika bi bila preprosta. Kdor vse plača, ne odloča vsem in kdor plača le del, naj ob, ob tem odloča delno. Videti pa moramo to zapisati zelo jasno v sedmem členu ali pa v ustrezni vodni izjavi, zato da bo jasno, kje je tu položaj komisije in da komisija ne diktira tem organizacijam, kaj lahko storijo in česa ne smejo. In to je vse, kar sem hotel povedati, dajem sedaj besedo drugim. Hvala, Filip. Iz e LS poročevalec v senci. Yes, thank you. I'll be pretty brief because I... Oziroma poročevalka. Hvala lepa. Čisto kratka bom, zadeva je jasna. Imeli smo sestanke koordinatorjev in eh, vseh zainteresiranih v zvezi že s temi pilotnimi projekti. Ugotovili smo, da gre za neravnovesje, neenakomeren, neenakopraven pristop do potrošnikov in proizvajalcev, kaj je tu za neke tehnične zadeve in eh, splošne potrošniške organizacije nimajo enake strukture niti področja delovanja kot druge. Sedaj imamo fazo ocenevanja opravljenega dela in tu je jasno, da je treba poskrbeti za boljše in preglednejše financiranje. Je pa nujno potrebno, da nadaljujemo s financiranjem teh dveh organizacij, ker sicer se ne bi mogli več pogovarjati o teh zadevah, niti oblikovati strokovnih skupin, ki pravzaprav pomagajo končnemu uporabniku. Glede predlaganih ukrepov lahko rečemo, dobro je, da se financiranje eh, nadaljuje, da imamo pri tem kontinuiteto potem glede obsega in časovnice, menim, da so zadeve tudi dovolj jasne. Ne vem, ali je tukaj sploh treba kaj spremljati, glede postopka, to pa vsekakor niso tudi od njenja drugih poročevalcev v senci, Uh, In lahko zagotovimo, da je zakonodaja pripravljena do leta 2017, kajti tem dobju se zelo približujemo. Potem pa glede področja uporabe, eh, mislim, da tukaj moramo se nekoliko uglasiti. Sveda ideal ni, da eh, komisija se ni treba spuščati eh, v eh, delovni program oziroma organizacijam, ki so le delno financirane. Glavno pa je, da vključimo mnenja civilne družbe. Na splošno gledano pa moramo razumeti, kaj počnejo, to je dobro. Pri definiciji pa moramo biti jasni, da moram, je, da je bistvenega pomena delo uh, eh, sekretarjata in to je treba tam dodati. Ja, gospod predsednik, predsedujoči, ne vem, ali imamo možnost oziroma podporo na to temo, vendar pa upam, da bi lahko dodali, da bi bila dobra ideja, če bi lahko razširili delo Finance Watch in eh, boljših eh, in drugih organizacij na ravni držav članic. Tukaj smo res specialisti. In potem še ta razprava o eh, bruselskih četrtinah, ki je potrebna. In gotovo to potrebujemo na ravni držav članic, ko govorimo o njihovih investicijah, o izobraževanju potrošnikov, o, o različnih finančnih strukturah v različnih državah članicah. Tam je treba pogledati, kaj je potrebno in tudi, kaj o tem smislu zapisati. Just... Najlepše hvala, čisto kratko glede postopka in časovnice. Um, uh, ikon je tukaj vodilni odbor, pa tudi emko je povezana um, odbor uh, v skladu z 54. Eh, členom poslovnikom in tukaj moramo čakati na mnenje imka, ki je ravno kar začel z postopkom, tega se ne da pospešiti. Uh, imko lahko uh, dela le tako hitro, kot lahko in delovali bomo tudi mi. Uh, kar najhitreje. Potem pa gospod Ludingson. Najlepše hvala, da ste mi dali besedo. No, pozdravljam predlog, za katerega upam, da, bomo, da bo pripravil nek uh, program za boljši, nek program za boljši nadzor nad uh, financami in da bomo dosegli boljše finančne storitve. Uh, mislim, da bi na osnovi tega uh, združenja civilne družbe uh, dosegla večjo uh, prepoznavnost in vidnost uh, pri osveščanju o finančni zakonodaji. Uh, moramo eh, upoštevati celoten spektr različnih mnen civilne družbe. Eh, kaj pa, je, kaj pa so boljše finance in nadzor nad finančnimi storitvami Finance Watch? Eh, torej, To pomeni, da moramo dobiti mnenja tudi od drugih sogovornikov, ne samo predstavnikov finančne industrije. Pravice potrošnikov je treba spoštovati. Če želimo, da se to zgodi v skladu z evropsko zakonodajo, moramo upoštevati strokovno znanje teh organizacij in bolj spoštovati eh, njihove agende in njihove programe. Financiranje je treba zagotoviti tudi iz drugih virov in po moje je pomembno, da Tudi Evropska unija nadaljuje z svojo podporo. Program je treba podaljšati na obdobje 2017-2020, da dosežemo eh, politične cilje in da se nadaljuje z dobrim delom v smislu Better Finance and Finance Watch. Ampak gotovo so državljani tisti, katerih glas se mora slišati. To moramo zagotoviti. Zadovoljen sem, da delam na tem področju da, in upam, da bomo na koncu eh, dobili eh, dober sporazum in res podporo v obeh odborih. Next. Najlepše hvala. In sedaj skupina IKR, e GUE, zeleni in elefani so še. Uh, sekretarijatu sporočili, kdo so eh, poročevalci v senci ali pa kdo v imenu IKR je karkoli povedal, je kdo v dvorani, ne. Potem je zdaj Enrique Calveža Pol v imenu skupine Alde. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da sem prav izgovoril. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pri tej prvi izmenjavi mnenj bi rekel naslednje. Bolje moram razumeti to problematiko oziroma v kaj bomo investirali 6 milijonov evrov. Zelo važno je, da izboljšamo informiranost potrošnikov o finančnih storitvah. Sam prihajam iz države, kjer eh, ljudje v šipkem položaju eh, so bili žrtav eh, preferenčnih delnic. Bile so zasnovane tako, da so bili bile že po svoji naravi zelo goljufive. Vprašanje je, kako se torej informacije pripravijo, kako potem zagotovimo tudi finančno izobraževanje v šolah. In to je moja prva točka. Druga točka. Zauzemam se za to, da evropski uh, proračun ne bo tako smešen, kot je po obsegu en odstotek BDP-ja dejansko ni dovolj, da bi financirali vse politike, ki jih želimo. Po drugi strani pa lahko sredstva, ki so na voljo, porabimo tako, kot si želimo. Eh, želim si pa jaz tukaj več eh, motivacije, več eh, informacij potrebujem, kot je že rekel poročevalec. Zato me zanima, kakšen je glavni cilj, kakšen je namen. Če bi, kot je rekel moj um, spoštovani kolega iz skupine socialistov, ne moremo poslušati samo raziskave strokovnjakov. To je res, ampak zato bi se tudi vprašal, ali je smiselno toliko investirati v ta uh, projekt. Ogromno drugih raziskovalnih projektov se financira in ali bodo na koncu potrošniki res bolje pripravljeni in bolje obveščeni kot rezultat tega projekta. Ravno tako me uh, zanima ocena Evropske komisije. Te ocene bi prebral. Glede na informacije, ki so na voljo končnim uporabnikom, glede na študije, ki so že bile pripravljene in objavljene. In ugotoviti moramo, kaj je že dejansko bilo narejeno, vključno z vsemi podporami, ki so jih potrošniki že eh, prejeli. Vse to pa se lahko izmeri in oceni. Ni mi čisto jasno, eh, kakšni napori so bili že vloženi, ali mora komisija bolje ovrednotiti to, kar je že narejeno, kajti dejansko je bistvenega pomena, da dosežemo tega potrošnika oziroma končnega uporabnika finančne storitve. In še ena zadeva, ki se mi zdi tukaj nekoliko čudna. Zdi se mi namreč, da je program Evropske unije, ki ne bi bil res evropski, eh, sredotočen le na dve entiteti. Zakaj pa ni vključene druge eh, potrošniške organizacije ali druge? organi. To se mi zdi nekoliko nenavadno oziroma preveč osko usmerjeno. In še nekaj, kar se eh, glede Better Finance, ampak ta druga organizacija se mi zdi precej medla glede na njihove spletne strani. Poglejte si, kaj objavljajo. To ni nekaj, kar eh, bi razumel prečen človek v skupnosti. Zelo dobro moramo razumeti, eh, kaj se dogaja, ne samo, da si ogledamo te dve organizaciji, ampak da, eh, se, da ugotovimo, zakaj sta bili izbrani in kakšna je kakovost njihovega dela. Torej, raziskal bom vse skupaj, eh, pogovoril se bom z ljudmi, z eh, strokovnjaki, združenji, banko v Španiji in tako dalje. In ravno tako si želim od komisije, da oceni vpliv eh, na končne uporabnike in šele na osnovi izsledkov vsega tega in predlogi preročevalca, bomo ugotovili, če lahko karkoli praktičnega se iz tega izcimi. Kolegom, kane kolegin, ima raum, gebi jih direkt vajda an frau von Storch, EFDD. Gue, ni nikogar, tako da kar EFDD von Storch. Hvala lepa. Predsedoči, poročevalka, poročevalec in kolegi. Tole je pa biser zakonodaje EU, to moram jasno povedati govorimo o financiranju lobistične organizacije. Sven Gigold, ki je zelo pregleden na svoji spletni strani, ima dve, dva sestanka s Fanes Foč in še z eno organizacijo, s katerima se je sestal. Sedaj pa govorimo o tem, da bi ti dve lobistični organizaciji bili plačevani z naše strani. Evropska unija bi plačevala lobistično organizacijo, ki bi potem lobirala pri poslancih. To, tu pa nekaj ni v redu. Mislim, da moramo razmisliti o tem, da Petro Finance in Finance Watch ne dobivata več sredstev, da jo razpustimo. Imamo pravno službo v parlamentu, imamo možnost se informirati in mislim, da smo dobili 50 novih sodelavcev. Ne no, potrebujemo še zunanje lobistične organizacije, ki bo financirana dobivala milijone evrov in potem se vračala k nam poslancem, zato da bi prilobirala pri nas. Torej, zaključiti, razpustiti organizacije, nič več sredstev. Kaj? Jasna napoved, ENF nikogar. Sedaj bi vprašal še komisijo, ali se želi vključiti v razpravo. Še prej pa pripomba z moje strani. Če si ogledamo zgodovinsko razvoj te institucije. Potem smo želeli ustvariti protivtež lobističnim organizacijam. Finance Watch ne bi bila kot lobistična organizacija, ampak nekakšen think tank, imenujemo to tako, ki pripravlja informacije, zagotavlja strokovno znanje, ki torej ga ne vodijo interesi finančnih trgov. To je bil naš cilj na začetku. In tisti, ki je že prejšnjem mandatu bil to, potem ve, da tako kot smo potem to udejanili, mm, ko smo imeli poplavo informacij brez take protioteži, da to ni bilo dobro. Zato torej ne vem, zakaj je to kolega Gigold zapisano svoje spletno stanje kot lobistično organizacijo. No, da pa mislim, da to ni to. No, kakorkoli ga bomo na naslednjem sestanku sami poprašali. Vprašanje komisiji torej. Še prej pa poročevalec. Komisija, želite kaj povedati, prosim. Yes, good evening. Thank you, Mr. Chairman. Ja, lep večer. Hvala, gospod gospod eh, predsedujoči. To uh, zakonodajni predlog uh, koordiniramo. Hvala poročevalcu in poročevalcem vsemci za komentarje in tudi vam, uh, predsedujoči, da ste se odzvali na zadnji komentar zelo ustrezno, bolje kot bi znal sam. Ampak naj poudarim in potrdim, zgodovinski politični cilj tega predloga je, da dosežemo pravo ravnotežje v procesu odločanja v Evropski uniji in potencijalni vpliv bilančne industrije. Naj dodam, da program, eh, ki ga predlagamo, da ga sprejme ta svet in parlament, gre še dlje od tega. V prvem in drugem členu definiramo nekatere mm, širše cilje, ki ravno tako gredo v smer komentarjev, ki smo jih že slišali glede eh, enotnosti in eh, širitve eh, izobraževanja o finančnih storitev in interakcija med različnimi člani organizacij. Torej, predlog je sedaj nekoliko širši od tistega osnovnega v fazi priprave in pilotnega projekta. Eh, čisto na kratko, glede dveh ali treh zadev. 2015 eh, smo opravili oceno, evaluacijo, ki je bila precej um, obsežna in tam je uh, bila opravljena kar široka posvetovanje med začlani parlamenti, nacionalnimi uh, organi in uh, končnimi uporabniki. Uh, In mislim, da uh, je raison d'être te bil, da te dve uh, eh, organizacije izpolnjujeta osnovni namen in da uh, ju je treba podpreti. Kar pa zadeva uh, komentar uh, poročevalca, Naj vam zagotovim, vam članom parlamenta, da nimamo nobene želje ali sredstev za nek mikromanagement tega projekta eh, in tudi finančna pravila obstajajo, ki jih moramo spoštovati. Zaradi tega naj potrdimo, da eh, je v večinoma podpiramo eh, program za ta dva upravičenca in da eh, smo seveda pripravljeni upoštevati predloge, sprememb in izboljšave besedila eh, in ne na zadnje, poskušam biti čim krajši. Želim se odzvati na to, kar je rekel poročevalec in nekateri poročevalci v senci glede časovnice. Čas, čas eh, roki so zelo uh, tesni Eh, vem, kakšne so potencijalne nevarnosti, eh, ko je treba se posvetovati tako z. Um, IMKOM kot z EKON, eh, vendar če želimo doseči neko stabilnost in če želimo eh, res eh, čim prejšnje financiranje teh dveh organizacij, vsaj naslednje leto, potem mogoče bi sekretarijat malo pospešil ta proces, kajti ta predlog ima vpliv na proračun in ga je treba verjetno sprejeti sočasno z evropskim proračunom. Najlepša hvala, gospod predsedujoč predsedujoči. Gut, eh. Še kratka pripomba, dovolite mi, preden predam besedo poročevalcu, seveda bi bilo se skupaj tudi hitreje, če bi tudi komisija predlagala to nekoliko prej. Če ne bi torej sedaj enačili svojih internih postopkov s celotnim postopkom, tudi druge institucije potrebujejo čas, tako kot tudi komisija. Splošna pripomba, sedaj pa poročevalec, prosim. Äh, Hvala, gospod predsedujoči. Kot prvo naj se odzovem gospe Fonstorf. Res na prvi pogled se vam lahko zdi, da je nekoliko čudno, da, da inštitucije financirajo organizacije, ki naj e, bi bile lobistične. Vprašanje pa je, kako razumete besedo lobiranje. Po mojem eh, lahko razlikujemo med ljudmi, eh, ki prihajajo tukaj zagovarjati svoje osebne, zasebne interese in to je približno 98 odstotkov vseh, ki prihajajo k vam in k meni in govorijo o finančnih pravilih in tistih, ki eh, zagotovijo. Ta, zagovarjajo splošni interes in tukaj gre za te organizacije Better Finance and Finance Watch. Um, Sam sem bil eden od predlog, predlagateljev te pobude in eh, rekel sem, da Finance eh, Watch and Better Finance eh, niste najboljši rešitev, kaj ti morali bi dobiti input od, drža, od civilne družbe, vendar se to ni zgodilo in te dve organizacije delujeta kot poslovna. Angela, gre za uskladitev interesov, kdo financira uh, večinoma Better Finance in Finance Watch, ravno evropski davkoplačevalci. In če ga uh, stališče te organizaciji zagovarjata, zagovarjata stališče in interese državljanov Evropske unije, ki plačujejo davke. Torej, mi smo usklajeni. Uh, to vi kot radi enostavno uh, uh, radi um, omalovažujete stvari, ki vam niso všeč. Uh, ko nekdo iz Deutsche Bank pride uh, potrkati na vaša vrata, točno veste, koga zagovarjajo. Niti sploh ne uh, interese svojih delničarjev, ampak interese upravljalcev uh, Deutsche Bank. Uh, Eh, vi pa pravite, da so uh, Finance Watch in Better Finance uh, lobisti in da se povezujejo z zasebnimi interesi. To je enostavno bullshit. Torej, uh, lahko uh, glasujete proti temu. To je vaša odločitev. Ni mi ravno mar. Strinjam se, da Veliko več lahko pričakujemo od teh dveh organizacij. Mogoče bi lahko imeli samo eno nemo, ne dveh, dobro, nema veze, všeč nam je ta bioraznolikost, če želimo temu tako reči. Ampak, kar bi mi bilo veliko bolj všeč v državah članicah, je, da se te. Uh, finančne zadeve naredijo razumljive za vse, tako da državljani, ne le uh, uporabniki uh, finančnih storitev, ampak vsi državljani, ki plačujejo davke, razumejo finance, o financah, kar se jim poroča. Uh, ne tako, kot pravijo, ne rabite skrbeti o Deutsche Bank, z njo bo vse v redu. Uh, Eh, želimo si, da bi lahko um, državljani spregledali in videli skozi to meglo izjav. A za to potrebujete sredstva. Želel bi si višjo, višji proračun. Uh, Po drugi strani pa uh, mi tudi ni všeč, da se sto odstotno to financira uh, z strani državnih organov. Veliko bolj bi mi všeč bilo, če bi se to uh, financiralo kot Greenpeace, ampak do tja še nismo prišli. Kar pa se tiče jezika, ki te uh, organizaciji uporabljata, glede na to, da se pogovarjata z. Um, inštitucijami potem pač uporabljajo ta uh, eh, zamegljen jezik financ, ki je seveda težko razumljiv za širšo javnost. Mogoče bi pri državljanski vzgoji to vključili, eh, če pa to ne uspejo, potem je, mislim, naloga nas, eh, članov Evropskega parlamenta, da so državljane o tem izobrazimo. Upam, da bomo to čim prej eh, izpeljali. Ne želim si, da bi ta tekst prejeli ehm, kakorkoli za zamudo. Potrudili se bomo, da ga bomo čim prej. Hvala lepa. 28. novembra bomo razpravljali v snutku poročila, potem bomo določili rok za predloge sprememb, 6. december bo to, 12. januarja se bomo pogovarjali o predlogih sprememb, potem pa bomo 25. januarja glasovali v odboru. Jutri boste lahko spali pol ure dlje, kajti začeli bomo šele ob pol desetih zjutraj, ne pa ob devetih. Danes pa bomo zaključili pravočasno, torej še enkrat sem zahvaljujem za disciplino. Zelo veliko točk, vse točke smo izčrpali, oddelali. Želim vam torej lep večer, se vidimo jutri.